ampak vseeno bomo začeli s 15-minutno zamudo. Današnja tema je precej akademska. Imamo kar nekaj znanstvenikov v dvorani. Zato sem mislil, da bomo prevzeli tudi tradicijo akademske četrti. Sedaj pa je res čas, da začnemo kar precej nas je v dvorani, tako da lahko začnemo s predstavitvijo. Prisrčno pozdravljeni vsi, ki ste prišli. Hvala, da ste sprejeli naše povabilo. Žal pa mi je, da vas moram obvestiti, da prvega govornika, direktorja, ustanove za raziskave iz Italije, ne bom, da je zbolel tik pred sestankom. Sveda mu želim hitro ukrevanje in upam, da bo z nami v prihodnosti. Kaj želimo doseči z današnjo predstavitvijo? To, da bomo bolje razumeli, postopke in tehnike žlehnenja rastlin v EU. Prav tako pa bi vas radi spodbudili k nadaljnim razpravam o žlehnenju rastlin. Upamo, da bomo gojili trajnostne rastline, ki bodo prilagojene regionalnim potrebam v Evropski uniji. Naša predstavitev bo razdeljena v dva dela. Najprej se bomo osredotočili na znanstvena dognanja in raziskave, na trenutno stanje in prednostne naloge. Drugi del pa bo izmenjava mnen med akteri. Potem pa bomo imeli tudi čas za odgovore vprašanja. No, pa začnimo s prvim delom. Kot sem dejal, gospoda Viole žal ni zato bom besedo dal kar takoj dr. Sovi, ki bo imel desetminutno predstavitev. Dr. Sova vodi laboratorij za genetsko spremenjene organizme in dela na Institutu za nacionalne raziskave na Polskem. To je največji polski institut in je večdisciplinaren. Ukvarja se z genetsko tehnologijo, pa tudi z razvojem plazme. Tako, besedo bo dobil kar dr. Sova. Prosim, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for invitation and giving me the opportunity to... Najlepša hvala Gospod predsednik, hvala za povabilo, hvala za to priložnost, da spregovorimo o nekaterih novih tehnikah žlahnenja rastlin. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, gosti in gostje, ne bom govoril o tehničnih vidikih novih eh, tehnik žlahnenja rastlin. Moj namen je, da spregovorim o ulogi inovacij v trajnostnem kmetijstvu v Evropski uniji. On no, predstavitev očitno še ne deluje, pravi govornik. Unit uh, to wait for a moment. Trenutek je treba počakati. Okay. Sedaj pa smo pripravljeni. Mislim, da se vsi strinjamo, da je kmetijstvo, ki je okoljsko, ekonomsko in socialno trajnostno, bistvenega pomena, če želimo rešiti najnujnejše izzive in to je zmaševanje revščine in zagotavljanje uh, varnosti hrane zagotavljanju preskrbe s hrano. To pa ni zgolj pomembno za Evropsko unijo. Evropska unija je največja uh, uvoznica hrane in uh, naša odgovornost je, da uh, pomagamo tudi pri spremembah v tretjih državah, ki proizvajajo hrano za nas. Na kratko, z manj naravnih virov moramo ustvariti več proizvodov. Veliko imamo izzivov zaradi podnebnih sprememb, zaradi težav z obdelovalnimi površinami zaradi uporabe eh, različnih eh, kemikalij, pesticidov in gnojil. Še en pomemben izziv, s katerim se soočamo, je eh, zmanjšanje vrezeli pri donosu pridelka, zmanjšanje razlik med državami in članicami. To je odvisno seveda od značilnosti prsti, pa tudi od socialnih in ekonomskih dejavnikov. Zato potrebujemo inovacije in to še posebej pomembno za MSP-je, ki imajo pomembno vlogo v eh, tem evropskem biogospodarstvu. Zavedati se moramo, da je žlahnenje rastlin bistvenega pomena za proizvodnjo rastlin za kakršnokoli uporabo, ne zgolj za eh, hrano ali krmo. Kmetijski sektor Evropske unije eh, ima velik prispevek k gospodarstvu na osnovi znanja, k zagotavljanju preskrbe s hrano, varnosti hrane, k zagotavljanju eh, zmanjševanja posledic podnebnih sprememb, k razvoju kmetijstva kot takšnega in k trajnosti eh, v Evropski uniji. Imamo različne eh, načine pomoči na trgu, eh, genotipe, fenotipe in tako naprej. Eh, genetske tehnologije za izboljšave eh, napredujejo in verjetno jih bomo imeli v prihodnosti še več. Tukaj vidite seznam nekaterih eh, novih tehnik. Niso pa vse popolnoma nove, naprimer cepljenje, agroinfiltracija, eh, cisgeneza in intrageneza. Te instrumente poznamo že več let. Pogosto se pogovarjamo o cisgenezi, cisgenezi ki omogoča so uporabo genov iz eh, istih vrst ali pa podobnih eh, vrst, sorodnih vrst. En primer so eh, škodljivci, ki napadajo krompir, naprimer krompirjeva plesen. V številnih državah se večina fungicidov, ki jih uporabljamo, uporablja prav za boj proti tovrstnim boleznim. Najbolj pa obetajo eh, tehnike prilagajanja genomov. Manjše spremembe lahko torej uvedemo, spremembe, do katerih lahko pride tudi po naravni poti. Namesto, da bi čakali, da pride eh, do teh sprememb v naravni poti, v naravi, namesto, da bi uporabljali radiacijo ali pa kemične mutacije, lahko sedaj za njih poskrbimo ciljno usmerjeno, zelo natančno, specifično manjša sprememba v sekvenciji DNK-ja v enem samem nukleotidu je lahko torej velika prednost za kmetovalce. S tem lahko povečamo odpornost na bolezni, na škodljivce, s tem lahko zagotovimo uh, odpornost na uh, druge snovi. Imamo direktivo 2001-18, ki pravi, da je GSO organizem, katerega genski material se je uh, spremenil tako, da ne eh, odraža naravnega razvoja, naravne eh, rekombinacije. Ta definicija je stara že skoraj 25 let in eh, ni bila spremenjena v tem času. Sam zadeve razumem takole. GSO-ji so organizmi s posebno gensko kombinacijo onkraj naravne rekombinacije oziroma oplojevanja. Če si natančneje pogledamo to direktivo, lahko tam najdemo seznam eh, tehnik, eh, s katerimi zagotovimo GSO, e naprimer eh, rekombinantne tehnike, pa tudi druge tehnike, naravni procesi, do katerih lahko pride. Najdemo tudi seznam tehnik, ki se uporabljajo pri GSO, e ampak so izključene iz te direktive, naprimer mutageneza. To je eden od ključnih elementov naravne evolucije. V skladu z evropsko zakonodajo torej velja, da je proizvod klasificiran kot GSO tako zaradi postopka pridelave, kot tudi zaradi proizvoda samega. Uredba 1829 eh, iz leta 2003 eh, o eh, genetsko spremenjeni hrani in krmi zahteva označevanje tovrstnih izdelkov. To je tudi eh, del postopka avtorizacije GSO v Evropi. Za eh, večino takšnih proizvodov je identifikacija nemogoča. v primeru mutacij, do katerih lahko pride v naravi, lahko te eh, zaznamo, ne moremo pa eh, ugotoviti, če so naravne ali ne. Potrebujemo torej usklajen sistem, v katerem bomo zagotovili trgovino z kmetijskimi proizvodi, ki bodo cenovno dostopni, obenem pa moramo zagotoviti tudi eh, pravno gotovost za eh, akterje na trgu. Evropska unija sprejema politiko ki poskušajo zagotavljati eh, inovacije v eh, kmetijstvu in sistemih hrane. Ampak inovacije gredo onkraj, onkraj raziskav. Eh, inovacije so pomembne za uporabnike, dobavitelje, potrošnike. Inovacije so čezmejne. Ravno zato moramo graditi mostove med raziskovalci, industrijo, kmeti, nevladnimi organizacijami in drugimi. Le tako bomo lahko zagotovili, da znanost, tehnologija in inovacije zagotavljajo konkurenčnost, produktivnost in trajnostno rast. To so moje osebna mnenja. Sam verjamem, da so eh, to vrstni proizvodi velika priložnost za ekološko eh, pridelavo. Ekološka pridelava je vedno eh, pomembnejši del kmetijstva v Evropski uniji, pomembna je tudi za Eh, varnost hrane. Spoštuje naravne življenjske cikle in okolje, omejeno pa uporablja pesticide in gnojila. Še večja eh, popraševanje po eh, različnih sortah pridelkov tako obstaja. Pridelkov, ki so odporni na škodljivce, bolezni in druge vrste stresa. Komisija želi ohraniti uh, Eh, oziroma Evropska unija želi ohraniti vodilno vlogo na tem področju, na področju inovacij. Potrebujemo pa pravno gotovost. Eh, proizvajalci rastlin želijo uporabljati to vrstne eh, proizvode, zato ker pogosto izboljšajo proizvodnjo in zmanjšajo stroške žlahnenja rastlin. Jasen sistem bo dober za vse od nas. Imeli bomo dostop do različnih sort, do boljših sort. Eh, evropska industrija semen pa bo ostala konkurenčna. Evropska unija je največji proizvajalec in izvoznik eh, semen. To eh, okolje bo tako jasnejše in jasnejši bo tudi okvir za raziskave in razvoj nove tehnologije ravno zato pozivamo k eh, oblikovanju politike, ki temeli na znanosti. Pred dvema tednoma je švedski odbor za kmetijstvo eh, odločil o mutantu CRISPR-Cas9 arabidopsis, ki ne vsebuje več eh, kompleksa Cas9 in gen RNK ne spada več eh, v področje uporabe zakonodaje o GSO. Upamo, da te luči ni nihče uh, namestil sredi temnega tunela. Hvala. Hvala lepa. Držali ste se odmerenega časa, hvala lepa tudi za to preden najavim naslednjega govornika, pa naj povem, da lahko pozdravimo med nami gospod Hajboš in mlade kmete iz Nemčije. Pozdravljeni med nami, veseli smo, da ste z nami pri tej predstavitvi. Prav tako imamo tukaj skupino veterinarjev iz Baden-Württemberga. Pozdravljamo seveda tudi vas. Želim vam prijeten obisk Evropskega parlamenta. Sedaj pa dobi besedo profesor dr. Richard Visser, predsednik univerze v Wageningu, ki se ukvarja z dahninjanjem rastlin. Podal bo predstavitev, ki govori o tehnikah žlahninjene rastlin in o trajnostni primarni proizvodnji. Strokovnjak je na tem področju in je tudi član zdanstvenega odbora Univerze v Wageningu. Kar nekaj programov je koordiniral na tem področju in je član veliko mednarodnih odborov, ki se ukvarjajo z lahtninjenjem, z bioinformatiko, krompirjem in objavil je več kot 400 referenčnih dokumentov. Profesor, beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Veselje mi je, da sem lahko danes z vami in da se lahko pogovorimo o različnih aspektih novih tehnologij pri žlahnjenju rastlin. Podobno kot moj sosed bi rače enkrat izpostavil to, da so tehnike žlahnjenja danes morda nekaj novega, jutri pa bodo že tradicionalne, čez dva dni pa morda zastarele. Torej, tukaj poteka zelo veliko razvoja, tehnike se izboljšujejo in morda tehnike, ki so danes nekaj novega za določeno vrsto, so pri drugi vrsti čisto navadne ali pa že celo zastarile. To moramo vedno upoštevati. Z gotovostjo lahko povemo, da so nove tehnologije eh, pomembne pri inovacijah žlahtnjenja rastlin. Veliko teh tehnik, ki so bile izumljene v zadnjih petih letih, je deloma, tudi to je moje mnenje, pripravljene kot nek odziv na težave z GSO-ji. Predvsem, kar se tiče pomankanja jasne opredelitve in eh, jasnih pravil glede uporabe GSO-jev. Pogosto lahko vidimo, da te nove tehnologije, ki se uporabljajo, uporabljajo. uporabljajo zelo jasne metode za uh, natančno žlahtnenje. Žlahtnenje je nekaj zelo tradicionalnega, to, da križamo dve rastlini in potem izbiramo potomce rastlin po njihovih značilnostih. Ampak to smo želeli izboljšati, skrajšati ta cikl in ga narediti bolj učinkovitega. To je danes predvsem pomembno. Še posebej pri pridelkih, ki se ne oprašujejo sami. Naprimer banane, jabolka, krompir in tako naprej. Za te vrste so tehnike že zelo dobro razvite, pa tudi zelo koristne, tako da izboljšajo vrste. Kolega je že omenil nekaj novih teknik, tehnik, seznam pa še raste in to vsak mesec. Rad bi vam prikazal in en primer in to primer eh, krompirja, in kaj lahko cisgeneza kot nova tehnika pomeni za izboljšanje novih vrst krompirja. Krompir je tretji največji uh, pridelek rastlin v, na svetu. To bo tudi zelo pomembno v prihodnosti. Gre za pridelek, ki bo verjetno še rastel, namreč zagotoviti moramo dovolj hrane za vse ljudi na svetu. Tukaj je veliko problemov, glavni problem pa je verjetno krompirjeva plesen, predvsem v državah, kjer je podnebje bolj hladno in kjer je dovolj dežja. V tem primeru gre za bolezen, ki lahko v roku tedna ali dveh ubije celotni pridelek. Tukaj vidite agenta te krompirjeve plesni Fitofra infestans. Tukaj vidite, kako vpliva na liste krompirja. Ko je krompir okužen, ko je rastlina okužena, potem te bolezni ni mogoče več ustaviti in ves pridelek je um, ehm, za nič. Tudi če se krompir še da pobrati, bo verjetno zagnil prej ali slej. Če si ogledamo, kakšni so stroški za našo družbo, za to bolezen, so zelo visoki. Gre za primer iz deset, izpred desetih let, ampak je primerljiv za situacijo danes. Kmetje na nizozemskem špricajo zoper krompirjevo plesen 12 do 15 krat na sezono in kar 50 odstotkov vseh biocidov na nizozemskem prihaja eh, iz ukrepov za nadzor krompirjeve plesni. Lahko si približno izračunamo, kakšni so stroški za to približno 150 milijonov evrov letno. To je primer za leto 2005, ampak vsako leto je podobno. Če si ogledamo, koliko krompirja se pridela po svetu, potem vidite, da gre za kar 10 milijard evrov letno, ki se namenijo preprečevanju te bolezni. Prav zato moramo ukrepati zopr to bolezen in izbrali smo tak pristop, da uporabljamo gene divjih vrst. Te namreč lahko preživijo to bolezen, morda ne kot individualna rastlina, ampak kot celotna rastlina pa. Namreč eh, rastline med seboj izmenjujejo gene, ki so odporni na eh, to bolezen. Nekateri genotipi torej sicer umrejo, nekateri pa ostanejo živi in tako generacija preživi. Verjetno poznate ta sistem, očeta in materi in potem polovica genoma oče, očeta in polovica genoma matere se prenese. Torej ne želimo si samo uh, gena odpornosti, ampak tudi druge značilnosti. Eden izmed mojih predhodnikov je že v 50-ih letih začel s tem, da bi križal nekatere gene, ki so odporni pri določenih vrstah in jih unesel v eh, kultivirane vrste. Ta postopek je trajal približno 45 let. Prišli smo do dveh vrst Bionika in Toluka, ki sta omenjeni tukaj na vrhu. po treh letih pa smo uspeli najti prve izolirane patogene, s katerimi smo lahko prepričevali to bolezen. Torej, v 50 letih lahko vzgojite vrsto, ki je odporna na neko bolezen, ampak eh, znotraj treh let se bolezen tako razvije, da zaobide to odpornost. To torej ni učinkoviti način žlahnjenja in tudi netrajnosten. Če pa uporabimo sisgenezo ali pa uh, mutacije, potem lahko na ta način sorto, ki jo imamo, izkoristite in samo spremenite določen gen. Mi smo to storili z sisgenezo, kaj to pomeni, identificirali smo gen določene vrste in ga potem unesli v že obstoječo sorto v roku treh let smo torej pridobili enak rezultat. Za eno veliko razliko in kaj je ta razlika? Ta eh, elitna sorta, dezire oziroma druge vrste, ki so zelo znane v industriji, pa tudi pri kmetih, so še vedno v uporabi, ampak sedaj vključujejo gene, ki so odporni proti bolezni. Torej, to je zelo dober način, kako se te elitne sorte ohranjajo. To smo počeli zadnjih deset let in kot vidite na tej prosojnici smo opravili različne preizkuse na terenu z tem materialom. Tukaj vidite primer. Brez eh, vprašanja smo uspeli doseči to, da je nova vrsta odporna na krompirjevo plesen, druga pa ni. Torej, ni tako, da eh, lahko sorta preživi popolnoma brez špricanja, ampak eh, mislim pa, da veliko bolje preživi. Pa še en preizkus. Tukaj smo naredili kar nekaj preizkusov in če si jo gledate od spredaj nazaj na levi strani, vidite tukaj, da smo eh, določeni sorti dodali vse več genov. Brez škropljenja te rastline preživijo tudi eh, kljub temu, da tu ni bilo špricano, eh, škropljeno. Na desni strani pa je eh, izdelek, ki je škropljen ampak eh, jih le deloma preživel. Trenutno nam je uspelo izboljšati osem sort krompirja z različnimi eh, naloženimi geni, ki so odporni. Šest let potekajo eh, testi na terenu v, na nizozemskem, dve leti pa tudi v Belgiji, rezultati pa so dobri. Kot je povedal moj kolega, Verjamem v to, da bi bilo dobro najti trajnostno rešitev za trajnostno rast, za čim manj uporabe pesticidov. To je dober dodatek, dobra izboljšava v primerjavi z drugimi metodami, ki jih uporabljajo eh, kmetje. Naj torej zaključim, cisgeneza pa tudi druge tehnike za mutacije so zelo primerne za. Eh, športe oziroma za pridirke, ki se navskrižno oprašujejo. Včasih je to namreč trajalo zelo dolgo, več desetletij, sedaj pa to lahko storimo v nekaj letih. Tako da imamo bolj učinkovit način žlahtenja rastlin. Najlepša hvala. Tak, tak, tak. Zočevišči bardzo. Hvala lepa. Da, res zelo zanimivi predstavitvi. Sedaj pa čas za vprašanja in pripombe naših poslancev. Gospod Egnjo je prvi, prosim. Tukaj spredaj sem, zato da bolje vidim predstavitve, ne zato da bi vas nadlegoval. Mm, zelo me je zanimalo to, kar je povedal gospod Viser, morda dvoje, troje. To, kar ste opisali glede krompirjeve plesni, je to genetski spremenjen organizem ali je to tisto drugo, torej nekak eh, preboj, kar se tiče genetike. Če je genetsko spremenjen, potem je seveda to pomembno za javnost. Potem pokazali ste, kako ste premestili rdeči gen. Prav tako pa ste potem vključili še tri rumene gene iz rastline donatorke. Zakaj ste vključili te tri gene? Torej imam še nekaj vprašanj, da pa prosim ne odgovorite pred znanstveno. Tudi pri nas imamo dva velika problema, kar se tiče kmetovanja in enega, eno od teh bi lahko razrešili z genetskimi spremembami, ko bi lahko uporabili rezistentno travo in bi tako lahko končali z nekaterimi boleznimi, vendar pa žal tega ne moramo uporabiti, ker je to genetsko spremenjen organizem. Industrija uporablja veliko herbicidov, na koncu pa nam tako ali tako ne uspe. Lahko ta nova metoda reši težavo te bolezni ali pa se moramo tega lotiti z genetsko spremenjenimi organizmi. Hvala lepa. Um, uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. Najprej, ali gre za genetsko spremenjen organizem? Da. Po, o, po definiciji je cizgeneza genetsko spremenjanje. Vendar pa splošna javnost to sprema veliko bolj pozitivno, kar se tiče cizgeneze, bolj kot transgenezo, kot se imenuje drugi postopek, vendar pa da, to je vseeno genetsko spremenjanje. Potem transfer več genov? To je bilo drugo vprašanje. To ni normalno križanje. Pri normalnem križanju se prenese polovico genoma. Ne samo geni, ampak tudi druge stvari. Pri torej, žlahnenju se skušamo znebiti drugih genov, ki jih ne želimo imeti in to potem povzroča negativne vidike pri teh sortah. To pomeni, da če se lotimo transfer, geneze ali cisgeneze ali novih tehnik, potem smo veliko bolj zavezani temu, da se ukvarjamo samo s tistim zadevnim genom. Ne vemo, kje se bo to končalo, cisgeneza in transgeneza, vendar pa za nove tehnikne, tehnike žlahnenja točno vemo, kaj se bo zgodilo. In to je bolj natančno. Torej. In potem končno tretje vprašanje o žitaricah in black grassu. Uh, ne poznam te bolezni. To je plevel. In v bistvu gre potem za to, da prerašča pridelke. Da, dobro. Mislim, da bi bilo potem težko uporabiti mutacijsko žlahnjenje. Morda bi lahko izboljšali žitarice proti temu plevelu vendar pa ne vem, ali so na voljo geni za to, ali smo jih že identificirali. Ja, eh, eh, Kratko vprašanje. Te tehnike morajo biti tudi označene, da bomo jasno povedali, da ne gre za naravne postopke žlahnenja. Iz tega izhajam, to je tudi odločilno vprašanje konec koncev. To, kar sta oba predstavila, me spominja nekoliko na to, kar nam genetska industrija pripoveduje že 20 let. Da lahko povečamo donos, odpornost, imamo boljše rastline. Ampak mar ne menite, da je to ravno tako nevarno, če bomo sedaj pri žlahtnenju uporabili te tehnike genetske tehnologije, ki prej ni bila sprejemljiva. Mislim, da imamo pri gojenju rastlin druge težave, izgubo raznolikosti, izgubo vrst, sort. Velik potencial imamo pri rastlinah in moramo ga ohraniti. To je tista težava. To je tisti potencial, ki ga moramo ohraniti in nečesa nisem popolnoma razumel. Dejali ste, da bi naj to pomagalo ekološki pridelavi. Mi je prav žal. Ampak ekološko kmetovanje to zavrača. Genetska tehnologija je to tudi obljubljala pred 20 leti kmetijstvo, da ne bo več potrebno škropiti, če bomo to uporabljali. Mm, to me zelo spominja na to, kar se je dogajalo pred 20 leti. Mislim, da to torej nima opravka z ekološkim kmetovanjem, zato tega raje ne omenjajte. Dorfman. Pod Dorfman. Ja, danke. Hvala lepa. To, kar je dejal gospod Hoisling, naj dodam, da smo po nekaj desetletjih, in to je že bilo omenjeno, kar se tiče odpornosti na istem, nismo dosegli napredka. Prihajam iz države, ki ima veliko intenzivnih kultur, trte in različnih vrsadja. In če si ogledam, koliko časa že imamo žlahnene s tradicionalnimi metodami, potem moramo reči, da se ne premaknemo z mesta. Ni nobenega napredka. Verjetno edina smiselna možnost za zaščito rastlin pri nekaterih kulturah, naprimer krompir, pa tudi pri vinogradništvu, da bi naredili odločilni korak naprej pri zmanjševanju herbicidov, verjetno žlahnenih rastlin in njihova krepitev, da bodo bolj odporne. Vprašanje. Omenili ste postopke geneze pri krompirju ali veste, če obstajajo rastline v Evropi, kjer smo imeli križane s ciske nezo, ali kjer bi že bili tik pred tem, da bi nam uspelo s tem, koliko rastlin bo v naslednjih letih o postopku odobritve, kajti mislim, da je to odločilno politično vprašanje, kakšno bo naše stališče. In ali ni morda počasi že čas, kot je dejal gospod Sova, da to 20-letno definicijo genetsko spremenjenih organizmov spremenimo? Imamo pač različne elemente, ki jih je potrebno obravnavati različno. Yes, thank you, chair. Um... Hvala lepa. Predsednik. Odzivi v odboru, specifično vprašanje. Mislim, da so lahko nove tehnike žlahtnenja pomemben instrument za razvoj. Seveda, nimamo en rešitve za vse, da spohno bo treba več škropiti zaradi tega, vendar pa kombinacija z biološkim upravljanjem bolezni in morda potem tudi inovacije pri novih kemikalijah morda bi to bila lahko rešitev. Kaj menite? Dziękuję pani poseł Senra. Senra Rodriguez, prosim. Si yo entendido bien. Hvala lepa. Če sem vas prav razumela, so te nove tehnike nekaj, kar spada pod definicijo genetsko spremenjenih organizmov. Zanima me, kaj bi storili, da bi jih vzazledi, izuzeli iz te definicije. In na koncu še poslanec Buda. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se obema govornikoma za predstavitvi in njima čestitam za to, kar počnete. Kaj ti raziskave potrebujemo, potrebujemo nove tehnologije, ki morajo biti na voljo kmetom. Seveda, tako kot so dejali kolegi, pa moramo proizvode ustrezno označiti. Proizvode, ki izhajajo iz takih tehnik, tehnik eh, žlahnenja. Rad pa bi vas vprašal, ali ste pri svojih ocenah naredili študije, ki zadevajo žlehtnenje in uporabo pesticidov, kaj je pozitivno za kmete in kakšno je tveganje za potrošnike. Kakšno je tveganje za potrošnike, če bi uporabljali takšne organizme ali če bi uporabljali takšne kemikalije. Hvala lepa. Nihče drug ne želi zastaviti vprašanj. Tako da, če mi dovolite, bom dal besedo strokovnjakoma, da odgovorita na vsa vprašanja. Vprašanja si lahko razdelita in odgovorita na tista, na katera želite. Prosim. Uh, and we can build a sort of maybe diversity and labeling. Okay. Uh, thank you very much uh, for the, the question. Hvala lepa za vprašanje. Se pričujem, da sem začel odgovarjati na vprašanje že takoj po prvem zastavljenem vprašanju. Želim uporabiti naj, boljše tehnike na najbolj ustrezen način. Ne, govorimo o tem, da moramo uporabiti samo tehnike genetsko spremenjenih organizmov. Pravim samo, da moramo na najbolj učinkovit način dobivati najboljše kulture, ne, da bi uporabljali veliko pesticidov in drugih stvari, ki obremenjujejo okolje in gotovo niso tako varni, kot upamo, da so torej ekološko kmetovanje, obljube in zmanjševanje sort in vrst. Da, to se vedno znova omenja. Pripravljamo študijo o zmanjševanju raznolikosti med kulturami in res število se zmanjšuje, vendar pa če se ogledamo tisto vsebinsko raznolikost, potem lahko vidimo, da se je povečevala. Veliko kultur se izboljšuje. predvsem raznolikost alelov se izboljšuje. Torej, napredek pri žlahtnjenju še ni zadosten, ne pri vseh kulturah. Če si ogledamo, naprimer, sladkorno peso, potem je to zaradi uporabe novih tehnik pri tej kulturi. Torej, mislim, da je to trdna obljuba in obveza, da če uporabljamo nove tehnike, lahko resnično izboljšamo določene elemente. Tudi ekološki kmetovalci, ki so obiskovali naša polja in si ogledovali naše tehnike, so zelo entuzijastični. Seveda imamo razlike tudi med ekološkimi kmetovalci, vendar pa kako naj to ustrezno povem. tisti bolj sodobni, recimo temu tako, se zauzemajo za uporabo te tehnike, določene tehnike, morda ne ravno te, ki sem jo upisal, ampak tiste, kjer bi lahko dobili najboljšo kulturo, pa bi potem ne bilo treba toliko škropiti. Označevanje, da seveda to je potrebno, vsi morajo biti sposobni vedeti, kaj kupujejo. Istočasno pa mislim, da je jasno, da moramo kot skupnost poskušati zagotoviti, da bomo uporabljali manj biocidov v kmetijstvu. In te tehnike lahko odigrajo svojo vlogo. To ni edina rešitev, je pa to del rešitve. Hvala lepa za ta zanimiva in pomembna vprašanja. Naj odgovorim na vprašanja, ki so povezana z označevanjem. In biotsko raznovrstnostjo. Označevanje genetsko spremenjene hrane in krmil je nujno potreben samo genetsko spremenjene rastline in organizmi, ki so ocenjeni kot varni po trenutni zakonodaji in presoji tvegan, so lahko dani na trg kot varni proizvodi. Torej, obvezno označevanje je samo informacija za potrošnika, kakšen je bil način proizvodnje in odkot ti proizvodi izhajajo. Ta genetsko spremenjena hrana in krmila. O obvezujočem ali prostovoljnem označevanju poteka pomembna razprava v Evropski uniji, pa ne samo tu. Tukaj gre za prosto izbiro potrošnika, vendar pa potrošnik mora tudi razumeti, kaj se skriva za idejo označevanja in mora razumeti, kako so ti proizvodi bili proizvedeni. Morda še nekaj podatkov o bioraznolikosti. Prav tako je potrebno vedeti, da GSO-ji ali druge tehnike, ki jih uporabljamo, kot je genotipiziranje, markiranje in druge konvencionalne tehnike, da so to orodja, ki jih pač imamo na voljo. Nimamo pa ene rešitve za vse ene tehnike, univerzalne tehnike, ki bo reševala vsa naša področja, vse naše težave. In prihajajo tudi nove tehnike. Imamo zanimiv pristop obrnjenega žlahtnjenja. To ni samo tehnika, to je celo koncept. Ko se vrnemo na gen, ki smo ga že izgubili v tisočletjih spreminjanja. To temelji na fenotipu. Geni, ki so bili ustvarjeni v postopku evolucije in bi potem te gene vključili ne samo s križanjem v nove sorte in vrste, temveč, da bi uporabili tudi molekularne metode. Zahvaljujoč molekularnim tehnikam lahko razumemo, kompleksnost rastlin in drugih organizmov in te informacije uporabimo za žlahnenje. In ko govorimo o bioraznolikosti, si moramo seveda zapomniti tudi to, da je povezana z različnimi okolji. Povezana je tudi z genetsko raznovrstnostjo. In če imamo isto sorto, ki jo gojimo v velikem obsegu, potem to ni genetska raznovrstnost. Potem gre za obilje. Torej ne samo, koliko različnih vrst in sort imamo, temveč kje jih najdemo. In najboljši način za zaščito raznovrstnosti je, da to storimo in situ. In to lahko storimo z intenzifikacijo pridelave različnih kultur in da pustimo naravnim ekosistemom, da bodo zaščitili biotsko raznovrstnost. Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Če ni drugih vprašanj. Bom pa še sam zastavil vprašanje. Imam vprašanje za predstavnika Evropske komisije, Gede Sante. Želite podati kakšno pripombo? Da, prosim. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste nam dali besedo. Govora je o tem, da komisija pripravlja tolmačenje obstoječih besedil. No, najprej bi rada povedala, da se komisija zaveda potencijala vseh novih besedil tehnologij. Potencial obstaja za raziskave, za rast in za konkurenčnost naše evropske industrije in naše evropske, eh, našega evropskega kmetijstva. Imamo direktivo eh, 18 iz leta 2001, ki sta jo sprejela svet in parlament. Ta definira GSO in eh, našteva tehnike za uh, eh, GSO, tehnike, ki ne proizvedejo GSO in nekatere druge uh, tehnike, ki so izven te zakonodaje oziroma za njih obstaja derogacija ali kaj podobnega. Trenutno poteka revizija te zakonodaje, analiziramo določbe, poskušamo namreč ugotoviti, če eh, te nove tehnike, cizgeneza, na to tehnike prilagajanja genov in tako naprej. Eh, ugotavljamo, če te tehnike spadajo v področje uporabe eh, zakonodajnih aktov, ki so v veljavi. Gre za pravno analizo, kot sem dejala, to je pravna analiza in če neka tehnika privede do eh, GSO-ja, ki ni izuzet iz eh, direktive, to pomeni, da je treba takšen proizvod označevati. To je dejstvo in to ima določene posledice. Imamo sistem avtorizacij, ki je zelo strok, kar se tiče GSO. Nekateri pravijo, da smo preveč strogi, eh, drugi pravijo, da smo premalo strogi, po našem mnenju smo strogi. Avtorizacija je zelo draga in eh, sistem, ki je tako strok, eh, pomeni, da so samo multinacionalke tiste, ki eh, lahko sprožijo postopek certifikacije. Torej, če takšna tehnika spada pod področje uporabe direktive, potem bodo stroški visoki, uh, Eh, potem bo treba za to veliko plačevati in zato eh, je treba poskrbeti tudi za označevanje. To vrstno označevanje, kar se tiče prehrane za človeka, ne uh, vodi nujno k prehrani za uh, človeka, uh, Eh, za razliko od krme, kjer je težav manj. Obljubili smo, da pripravimo pregled do konca leta, to bo verjetno malce eh, preveč zapleteno, ampak komisar je na eh, svetu kmetijskih ministrov oktobra dejal, da na tem delamo. Upam, da bomo lahko na začetku naslednjega leta predstavili naše predloge. Upam, da bomo lahko končali to delo. Naša ideja je, da vzpostavimo skupino strokovnjakov, kjer so zastopane tako države članice, kot tudi parlament. Več poslancov in poslank nas je prosilo za sodelovanje. Ne vem točno, kdo bo eh, sodeloval v tej skupini, ampak parlament bo povabljen. Potekala bo tudi. Uh, razpravo oziroma posvetovanje z deležniki. Ko bomo pripravili predlog, bo to imelo seveda prav tako določene posledice. Upamo, da bodo države članice sledile našemu eh, predlogu in da bodo tolmačile besedila eh, tako, kot bo eh, o tem odločila komisija kot sem dejala, bomo v začetku naslednjega leta zagotovili pravno gotovost. Slišala sem v tej razpravi, da je velika težava za industrijo in za vse ostale uh, ta eh, megla. Ni popolnoma jasno, kje stojimo. Upamo, da bomo zagotovili to pravno gotovost in razjasnili zadeve. Kot vedno bodo nekateri srečni, nekateri pa manj srečni, ampak uh, To je pač delo, ki ga upravljamo in to eh, zelo resno. Na začetku naslednjega leta bomo tako prišli do konca tega procesa. Hvala, gospod predsednik. Sposob, ko, končali smo s prvim delom predstavitve. Hvala lepa obema. Sedaj pa prehajamo na drugi del, drugo omizje. In tukaj bomo prisluhnili zainteresiranim stranem. Govorili bomo o pomembnih vidikih, ki so povezani s temo, naše predstavitve. Najprej dobi besedo gospod Garlich von Essen, ki je generalni sekretar Evropskega združenja semen. Spregovoril bo o prihodnosti za inovacije na področju žlahnenja rastlin v Evropi. ESA je glas Evropske industrije semen. Več kot 35 nacionalnih članov ima, iz držav članic Evropske unije, pa tudi drugih držav. Predstavlja 700 podjetij, pa tudi predvsej predstavnikov podjetij, tudi tistih, ki so povezana z industrijo semen. Če ste pripravljeni, potem vam kar dajem besedo. Prosim, gospod Fonesen. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala poslance in poslanka Evropskega parlamenta, še posebej pa tem od, temu odboru, za to, da ste umestili to točko na njo red in nam dali možnost, da vas obvestimo o stališčih zasebnega sektorja. Marsikaj ste že omenili v vašem uvodu, tako da bom eh, nekaj stvari preskočil. Semenski sektor je zelo raznolik, imamo veliko velikih podjetij, veliko srednje velikih podjetij in veliko majhnih podjetij. Nekatere se ukvarjajo z žlahnenjem rastlin, nekatere se ukvarjajo z dajanjem semen eh, na trg, nekatere z obema dejavnostima. Vsako leto nastane približno 3500 novih proizvodov, novih eh, sort, ki so na voljo kmetom eh, in to na področju različnih vrst trenutno imamo približno 40 tisoč različnih sort, ki so na voljo eh, evropskim kmetom. Izbira je torej zelo raznolika. Pogovarjamo se o tem, če bi lahko zagotovili še več agroraznolikosti in kakšni ukrepi bi bili za, najboljši za to, ampak to je drugačna razprava kot pa sama izbira sort. Dejstva. Ne bom se spuščal v podrobnosti, vsi poznate izzive, s katerimi se soočamo. Ti izzivi so uh, ogromni. Proizvesti moramo precej več hrane, če želimo pokriti povpraševanje rastočega prebivalstva. 80 odstotkov uh, pridobitev v produktivnosti lahko pripišemo izboljšani genetiki ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak na zaslonu lahko vidite eh, zelo logični eh, sklep. Zmašati želimo uporabo pesticidov eh, in drugih podobnih snovi, vseeno pa smo na vkljub podnebnim spremembam in drugim negativnim dejavnikom zagotovili izboljšanje donosa in produktivnosti gre predvsem za uh, gene uh, in sorte, ki jih imamo na voljo. Žlahnenje rastlin zahteva veliko časa, kot so omenili prejšnji govorniki, ponavadi potrebujemo 10 do 15 let za to, da uvedemo uh, novo sorto na trg od začetka uh, razvoja do končne faze dajanja na trg. To ni dovolj hitro, če želimo doseči cilje, ki jih imamo, biti moramo učinkovitejši in hitrejši. ta industrija uh, ima različne načine dela in doseganja to vrstnih ciljev po svetu. Še enkrat je treba povdariti, da nimamo več evropskega, eh, ameriškega, južnoameriškega ali pa afriškega semena. Seme potuje po svetu. Genetika se giblje po celem svetu. Eh, nekatere vrste genetik, nekatere sorte ki jih imamo v Evropi, prihajajo z celega sveta, tako da ne moremo biti zaprti v eh, Evropi v majhni, eh, majhnem področju. Takšne zamenjosti pač ni. Seme in eh, zarodni material pač potujeta po svetu, zato da bi zagotovili večjo produktivnost, večji donos. Ampak to ni dovolj. Uporabljamo tudi novo znanje. Vedno pametnejši smo. Več vemo o tem, kako potekajo postopki žlahnjenja rastlin, vemo, kakšna urodja potrebujemo, kaj se dogaja in kako rastline reagirajo. Zato smo dosegli nekaj napredka in eh, nekaj mejnikov vidite tukaj na eh, zaslonu. Naslednji mejnik pred nami je zgolj eh, del te uganke, del te poti postajamo pametnejši, vemo, kaj lahko naredimo, natančnejši smo, natančneje lahko določimo eh, spremembe genoma. Glavno vprašanje, ki se eh, nam poraja v Evropi in kar je komisija prav tako omenila, je, če so te tehnike, eh, tehnike GSO ali ne. In če je to pomembno, ali je to pomembno vprašanje. Prvi odgovor je bil ta, da To je pomembno vprašanje. Te tehnike so naslednji menik, naslednja faza. Bodi si bomo tukaj dosegli naše cilje, bodi si jih ne bomo. Vse te tehnike uporabljajo podjetja po svetu, eh, glede na različne vrste, glede na različne velikosti podjetij. Veliko tehnik, tehnik lahko z lahkoto uporabljajo manjši akteri na trgu, podjetja, ki so naprimer aktivna, eh, kar se tiče zelo specifičnih eh, manjših pridelkov, manjših vrst. Kakšen je pomen za socialo in gospodarstvo? Velik. Te tehnike so izjemno pomembne za celotni sektor, pa tudi za celotno verigo. Eh, pomembne so za naše kupce, za kmete in za proizvajalce proizvajalce hrane. Potencijala je ogromno, zato ker te tehnike omogočajo zelo uh, natančno delo. Obenem lahko uskladimo tehnične možnosti z dejanskimi potrebami in popraševanjem družbe, potrošnikov. O tem pogosto govorimo. Kot sem dejal, so te tehnike tehnike, ki nam omogočajo večjo natančnost in eh, hitrost dela. In to je treba izpostaviti. V kateri fazi smo sedaj? Ugotoviti moramo, eh, če pravno te tehnike spadajo v eh, področje uporabe zakonodaje ali ne. Predstavniki držav članic znotraj komisije eh, so analizirali določena to vrstna vprašanja in po štirih letih dela so strokovnjaki ugotovili, da večina teh tehnik ne zahteva pravil, ki so uh, trenutno uveljavi za GESO nekatere tehnike pa spadajo pod to, to področje uporabe po mnenjih držav članic. To je rezultat študije iz leta 2012. Od takrat naprej pa so to eh, potrdile tudi nadaljne študije. Tiste eh, zadnje eh, smo že omenili, naprimer švedski odbor za kmetijstvo, pa tudi zadevni nemški organi. Pomembno vprašanje je možnost izvajanja. Sprejemati moramo zakonodajo, ki jo lahko izvajamo. In eh, strokovnjaki držav članic so ugotovili še nekaj zelo jasnega. Pogosto ne moremo razlikovati med eh, temi tehnikami in eh, procesi, ki potekajo v naravi. Ne moremo seveda urejati tega, kaj, kar rastline počnejo v naravi. Lahko prepovemo, ampak če rastline to počnejo v naravi, potem nekako to nima smisla. Gre zgolj za tehnično pomoč pri to vrstnih procesih. Kje smo trenutno? No, poskušali bomo odpraviti dvome in zagotoviti več jasnosti, eh, odpraviti te oblačke. Želimo zagotoviti, da bodo eh, pridelovalci oziroma tisti, ki skrbijo za žahljenje rastlin v Evropi, dostopali do tovrstnih eh, sodobnih tehnik. To je dobro za okolje, za družbo in za našo konkurenčnost. Hvala. Bardzo panu dziękuję. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Edwin Hecker, predsednik novih tehnik žlahnenja, platforme za to. Prosim, dajemo vam besedo. Spregovorili pa boste o socioloških vprašanjih povezanih s tem področjem. Platforma MSP-jev, pa tudi vodilnih znanstvenih institucij na tem področju, poskuša najti skupno interpretacijo za potencijalno zakonodajo za te nove tehnike. Govornik ima veliko izkušenj na tem področju, sodeluje s kmetijskim ministrstvom na nizozemskem, gospod Heker, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste me povabili danes. Spoštovani poslanci, spoštovane gospe in gospodje. Nimam veliko časa, tako da bom eh, kar pohitel. Torej še enkrat najlepša hvala, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Morda se bo moja predstavitev malce prekrivala z drugimi, ampak eh, poskušal bom povedati čim več zanimivih stvari. Platforma nove tehnike žlahtnjenja je namenjena temu, da razpravljamo o novih tehnikah žlahtnenja. Zakaj? Evropski sektor žlahtnenja rastlin mora ostati konkurenčen, to pa je mogoče samo z inovativnimi rešitvami. Zelo stroge, stroga zakonodaja o genetskih spremembah v Evropski uniji eh, omejuje določene, eh, določene raziskave. MSP-ji veliko vlava, vlagajo o, v nove tehnike žlahtnenja, ampak veliko, kar 46 odstotkov raziskav po svetu eh, prihaja kar iz Evrope. Trenutno pa žal ni dovolj jasno, kaj je dovoljeno in kaj ne. To pa blokira inovacije. Ne, ko bodo eh, nove tehnike žlahtnenja postale del uredbe, to bo to veliko breme za ta sektor istočasno bomo zaradi tega izgubili veliko prometa, dohodkov, pa tudi veliko orodi, kako bi izboljšali našo družbo. Prav zato smo leta 2011 ustanovili našo platformo NBT. Želimo si večjo pravno varnost, pravno jasnost, poleg tega pa našim deležnikom ponujamo tudi jasne in neodvisne informacije, ki temelijo na znanosti in dokazih v naši platformi niso samo MSP-ji, ampak tudi eh, pomembni in redomirani raziskovalni inštituti po vsej Evropi. Sam želim spregovoriti o družbenih izzivih. Po našem mnenju namreč te tehnike potrebujemo, da se soočimo z temi izzivi. Do leta 2050 bo na svetu že 9 milijard ljudi in vse te ljudi je potrebno nahraniti. Trenutno ni na voljo dovolj nav naravnih virov. Namreč kmetijstvo porabi kar 70 odstotkov vse vode. Zaradi podnebnih sprememb, okoljskih pogojev eh, pa, in okoljskih pogojev pa je to tudi grožnja za našo življsko varnost. Torej, vprašanje ni, ali bomo uporabljali genetiko, ampak katere vrste, katere tehnike genetike nam bodo pomagale pri teh družbenih izzivih. Naj bom jasen, z žlahtnenjem smo začeli že pred 9 oziroma 11 tisoč leti. To torej ni nič novega. Samo nove tehnike žlahtnenja so nekakšno nadaljevanje starih tehnik. Gre za izbiro rastlin, ki imajo najboljše značilnosti. Če se želimo posvetiti tem družbenim izzivom, moramo izboljšati učinkovitost virov, potrebujemo večjo odpornost do stresnih faktorjev, kot je suša, poplave in tako naprej. Potrebujemo hitrejše postopke žlahtnenja in bolj natančno žlahtnenje. S temi novimi tehnologijami žlahtnenja lahko povečamo eh, pridelek vsako leto in tak način lahko tudi znižamo izpuste CO2. Istočasno zvišamo zanesljivost proizvodnje za naše kmete in omogočimo bolj kakovostno prehrano, manj odpadkov in podaljšano življenjsko dobo na tak način pa omogočimo večjo raznolikost za potrošnike in naravo. Nove tehnike žlahtnenja torej omogočajo veliko rešitev za družbene izzive. Ampak zakonodajni predlog oziroma zakonodajni okvir ni jasen. Že dolgo čakamo, da se bo to pojasnilo. Začelo se je z direktivo 2001 skozi 18 mnogo ljudi meni, da ta direktiva temeli na postopku, ampak mi smo si to dobro ogledali in kot sem že povedal prej, ne temeli samo na postopku, ampak tudi na izdelkih. Če si ogledamo opredelitve, smo tukaj navedli sedem vprašanj glede tega, kako prav prepoznati, ali je nekaj GSO. Ali je to organizem, ali je oseba ali je bil genetski material spremenjen, ali se ta genetska, genetska sprememba lahko pojavlja naravno, um, ali so bile tehnike uporabljene iz priloge 1a prvega dela, ali ta tehnika ni navedena v prilogi 1a drugem delu in ali ta tehnika ni navedena v prilogi 1b. Vse te odgovore morate pritrdilno odgovoriti v nasprotnem primeru pa določen izdelek ni GSO. Kaj smo torej storili na naši platformi? Pripravili smo takšno preglednico, ki temelijo na ehm, vprašanjih um, iz, eh, iz te direktive. Prva štiri vprašanja so temeljijo na izdelku, naslednja tri pa na postopku. Tega sedaj morda ne vidite, ampak eh, na naši spletni strani ti najdete enako. Nekatere tehnike smo ugotovili niso v področju uporabe te direktive, druge pa so. Sektorski pregled. Ta sektor je zelo inovativen, ima pa uh, v letu 2012 imel 8,6 milijarde prometa. Ustvarja veliko delovnih mest, pogosto tudi izven urbanih področji, kar je zelo pomembno za Evropsko unijo kar 15 do 20 odstotkov prometa in eh, prihodkov pa se ponovno naloži v raziskave in razvoj. Pregledali smo na naši univerzi to verigo žlahtniteljev, eh, kmetov, prodajalcev in na koncu tudi potrošnikov, na katere ta, te tehnike vplivajo. Za žlahtnitelje je zelo pomembno, da je postopek učinkovit. Tukaj smo podali primer izračuna kako bo ta izguba raziskav in razvoja vplivala na žlahtnitelje. Kot že rečeno, evropska industrija semen ima prihodke 8,6 milijard na leto. To pomeni, da gre kar 860 milijonov evrov letno za raziskave in razvoj. Če bi izgubili 30 odstotkov raziskav, bi na ta način izgubili naložbe in delovna mesta v vrednosti skoraj 80 milijonov evrov. Potem pa kmetje. Kmetje želijo odpornost na biotske in antibiotske faktore, izboljšano učinkovitost in tako naprej. Torej, tudi za kmete so te tehnike zelo pomembne. Drugi primer. To je povezano z odpornostjo na krompirjevo plesen. Kolega Fischer je že podal tukaj veliko informacij. Če šklopiti ni potrebno več 15krat na leto, ampak samo 3krat na leto, bomo prihranili veliko denarja. Preračunali smo, da bi kmetom prihranili kar 900 milijonov evrov letno v Evropski uniji z temi novimi tehnikami. Seveda pa bi to koristilo tudi našemu okolju in potrošnikom proizvajalci prehrane in prodajalci. Za proizvajalce lahko s temi tehnikami izboljšamo zahteve za proizvodnjo. To je za njih bolj preprosto in poleg tega se bo ustvarilo manj odpadkov. Istočasno zagotivo, zagotovimo večjo diverziteto izdelkov, manjši učinek na okolje, daljšo življenjsko dobo in manj odpadkov. Še enkrat, um, preračun zmanjšanja odpadkov živil. Namreč komisija ocenjuje, da v Evropi zavržemo 90 milijonov ton hrane letno. To, je 100, to se bo pa še zvišalo na 120 milijonov ton do leta 2020. Če bi podaljšali življenjsko dobo živil s temi novimi tehnikami, bi se lahko izognili recimo 10 odstotkov živilskim odpadkom. To pa bi pomenilo 9 milijonov ton letno gre za 38 milijard eh, evrov prihranka oziroma 36 milijonov ton izpustov CO2. Za novimi tehnikami bi lahko dosegli torej velik napredek. Kaj pa potrošnik? Za potrošnike bo to pomenilo izboljšano zdravje, saj bi živila vključevala več vitaminov, manj alergenov in tako naprej. Uh, pa tudi eh, organoleptične značilnosti bi bile veliko boljše, naprimer izgled, barve in tako naprej. Tako, za konec bi rad eh, povzel z dvema primeroma. Če bo zakonodaja zelo intenzivna in bomo imeli zamudo pri pripravi teh politik, se bodo žlahtitelji verjetno prepostavili v tujino, tudi njihove raziskovalni, tudi njihovi raziskovalni inštituti bodo storili enako. Za majhna podjetja bo to še slabše, namreč eh, njihova vrednost se bo znižala in morda bodo zapustili svojo proizvodnjo, namreč ta podjetja nimajo dovolj denarja, dovolj sredstev, da bi se lahko obadala z birokracijo Evropske unije. Zaradi tega bomo izgubili konkurenčnost v primerjavi z neevropskimi podjetji. V primeri pa, da sprejmemo nizkointenzivno zakonodajo, ki bo jasna, se bodo naložbe v raziskave in razvoj še naprej vlagale v Evropski uniji, kar bo spodbujalo gospodarsko rast in zaposlitev. Tako pri MSP-jih, kot tudi pri velikih podjetjih se bo to poznalo, saj bodo ta podjetja ostala konkurenčna. Bilo pa je tudi že povedano, eh, da je težko opaziti te izdelke, kar bo pomembno za trgovino. Če bi imeli nizkointenzivno zakonodajo, bi te tehnike lahko izboljšale veliko družbenih problemov in nam pripomogle k bolj trajnostnemu razvoju v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bo dobil besedo dr. Kristof Ten, izvršni direktor test bioteha prosim za desetminutno predstavitev o nekaterih tehničnih in pravnih določbah, kar se tiče gensk, urejanja genoma, genske regulacije in pravnih vprašanj. 20 let že deluje na vprašanjih biotehnološke, genetske. in poskuša oceniti tudi vplive na okolje. Doktor Ten, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, da ste me povabili. Poskušal bom torej se držati desetih minut, kot je bilo rečeno. Skušamo biti neodvisni od biotehnološke industrije in skušamo temeljiti naše dejstva na dejstvih. Če želite še dodatne informacije o tem, kar predstavljam, imate tukaj tudi nekaj kopij, predstavitev pa je tudi na naši spletni strani, tako da lahko najdete vse to, kar skušam predstaviti. Torej, na kratko pregled najpomembnejših tehnologij, kar se tiče mojega vidika. Tukaj gre za oligonukleotide, za urejanje genoma. Tukaj je visoko tehnološki potencial, prav tako se lahko genom spremeni v celici, tako da se uvede manjša sintetična DNK, lahko se uporablja nukleide ali pa nukleaze, to je druga metoda. Lahko potem DNK razrežemo na določenih delih in lahko potem imamo genetski knockout ali genetski knock-in. Lahko pa se potem spremeni tudi epigenetika oziroma genska regulacija. To je ena najpomembnejših tehnologij, ni več potrebno izolirati DNK iz narave, lahko ga sintetiziramo v laboratoriju in lahko ga imamo na računalniku. In druga, kot sem dejal, imamo to nukleazo, kjer lahko najdemo specifičen del v DNK, specifično strukturo, kjer lahko zarežemo in potem izbrišemo genetske informacije, jih spremenimo ali pa pustimo potem celici, da sama popravi ta material. Kot je že bilo rečeno, kar nekaj krat je veliko razprav, kako to urejati z pravnega vidika. Naj povem na kratko nekaj o tem. Direktiva 2001-18, ko imamo stare tehnologije, ki so bile veljavne že takrat, preden je začela veljati direktiva, potem pa imamo nove, ki jih lahko uporabimo in postopke za spremembo genetskih pogojev rastlin. In to so tudi tehnologije, ki jih je potrebno urediti. tukaj ne gre za vprašanje, ali je ustavljena DNK ali ne. Če zarežemo DNK na določenem delu, to lahko morda vodi tudi do seveda GSO-a, ki bo potrebno ga potem zakonsko urediti. Lahko spremenimo tudi kakovost, torej rastline. Ali se mutacija pojavi na naravni način ali ne, ali pa je potem rezultat transgen organizem. Vse to ni pomembno. Gre za enostavno vprašanje, ali je tehnologija obstajala pred uvedbo direktive, ali tehnika posega v genom ali ne. In tukaj vidite, Kremer in Spranger, to sta dva pravna dosega, ki se ukvarjata s temi elementi. Eno so sprožene nevladne organizacije, drugo pa nemške oblasti. Vse to lahko najdete na spletu in to je zelo, zelo zanimiva pravna analiza. Kot sem že dejal, je to pristop, ki se orientira po postopku in potem je seveda tudi previdnostno načelo zelo pomembno. Potrebno je biti previden. uredbo, pa je morda potrebno spomniti tako, da ne bo orientirana na postopke, temveč na potrošnike. Tukaj imamo citat publikacije nemških strokovnjakov, ki pravijo, da bo do prihodne tehnike morda ocenjevane po novih značilnostih proizvoda in tudi končnega proizvoda namesto ocenjevanja tehnike, kako smo torej ustvarili vrstninsko sorto. Tukaj je zakonodaja podobna, kot jo imamo druge, naprimer ZDA. In to je potem sedaj pregled iz uh, revije Nature. In tukaj vidite nekatere pridelke, ki niso predmet zakonodaje, ker gre za nekaj, kar ne uporablja previdnostnega načela in gre za orientacijo na postopek. Tukaj imamo genetsko inženirane kulture, genetsko ustvarjene kulture in tukaj ni sledljivosti, ni preglednosti in nimate izbire kot kmet ali potrošnik. Imate samo mešano sliko in potem nihče ne ve, kakšne so te tehnologije. Mislim, da se moramo temu izogniti v EU. Zaenkrat je zakonodaja dobra na tem področju. Potem pa, kar se tiče znanstvenega vidika, si je potrebno gledati posebne učinke, naprimer učinek knockout ali knock-in, to je ustavljanje ali izrezovanje DNK. Vse to lahko vodi do ciljnih učinkov ali pa tudi drugačnih. Lahko pa to vpliva tudi na nivo urejanja genoma. In to lahko vodi potem v spremembo genetske sestave rastline in kako rastlina komunicira z okoljem. In vse to je potrebno potem urejati podrobno. Še en razlog, zakaj moramo sprejeti zakonodajo, je, da lahko to uporabljamo kar nekajkrat. Torej, tudi če bi to uporabili samo v prvem koraku, pri manjših spremembah TNK, lahko to počnemo pogosto, lahko križamo rastline in lahko kombiniramo različne tehnike. Tako je, ko torej kaj izuzamemo in zakonodaje ne bomo potem poznali podrejenih postopkov, ponovitev, izpostavitev, ki lahko vodijo do prerasporedite genoma, celo radikalnih sprememb genoma. In tukaj še dve zelo nazorni prosojnici. Tukaj vidimo, kaj uporabljajo ameriški znanstveniki kjer pravijo, da lahko ponovimo dvakrat, trikrat, stokrat, potem pa lahko napišemo postopno nov genom s posameznimi mutacijami. Majhne spremembe lahko potem na koncu spremenijo celotni genom. In raziskovalci pravijo, da če bi to tehnologijo uporabili postopno, bi lahko na novo napisali genom homo sapiensa, trenutnega človeka, torej, in bi prišli do neandertalca. To je Churchill Regis, torej najbolj izkušena znanstvenika na tem področju in jasno je, da te tehnologije imajo potencial za drastične spremembe, če bi to ponavljali večkrat. To je potrebno torej urediti. In potem družbeno-ekonomski vpliv, na kratko, kaj nekaj raziskav smo naredili in dejali bi, da je to sedaj pravi trenutek. Imamo MSP-je, vendar pa kratkoročno bomo imeli dominantni položaj običajnih velikih podjetij, dal AgroSciences, Bayer in Monsanto, ki so že tako navzoči s patenti, potem pa imamo manjše korporacijske partnerje, ki sodelujejo z njimi. Na koncu koncev bo seveda ta tehnologija pomenila koncentracijo na trgu. Patenti bodo to vodili, ne bodo pa tega vodili MSP-ji, ki si želijo odprtega sistema, in si želijo tudi zaščitnega sistema za rastlinske sorte. Kar se tiče regulativnega sistema, zakonodaje, torej ne vemo še točno, kakšni bodo stroški. Vendar pa predidevam, da če bo to urejeno in mislim, da bo, in mislim, da bo tudi agencija za varnost živil podala smernice, kako to narediti. Potem bomo tudi vedeli, koliko bo potrebno uh, nameniti temu. In potrebno bo tudi izvesti presojo vplivov v luči tega in tudi tega, kar bo povedala Evropska komisija. V tem trenutku torej še ne vemo, kaj se bo potrebno za oceno, da pa to bo potrebno narediti. Zakonodajni stroški ne bodo torej omejujoči faktor. Omejujoči faktor bodo patenti, ne bo dostopa do teh tehnologij, če bodo velika podjetja to prevzela, kot so prevzela na področju genetske tehnologije. Točno tako je bilo na začetku genetske tehnologije. Veliko manjših podjetij se je tega lotevalo, pa niso preživele. Preživela so večja podjetja, ki pač imajo prednost pri patentih. Če želite torej zagotoviti razdrobitev te tehnologije, morate omogočiti odprtost patentov. Upam, da se bo to zgodilo. Naj zaključim. Z pravnega vidika, da potrebujemo registracijo, oceno vplivov, označevanje, to je zelo jasno, kar se tiče pravnega vidika. Z znanstvenega vidika pa je veliko negotovosti in novih razvojev, ki jih še ne poznamo in to moramo še oceniti. Potrebujemo nove izkušnje ne moremo kar tako to prepustiti trgu. Prav tako potrebujemo zakonodajo pri podrejenih elementih. In kar se tiče družbeno-ekonomskega vidika, je najbolj omejujoči faktor pri tem vprašanju v bistvu celoten sistem, kako se bo to urejalo, ne pa sama zakonodaja. Hvala lepa.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 Kaj to pomeni torej za MSP-je? Že prej ste dejali, da genomi krožijo po svetu, da nimamo pravega nadzora, vendar pa če ne bo urejano, če ne bomo imeli označevanja in če bo potem se pojavil genom pri manjših podjetjih za žlahnenje, potem vidim tukaj veliko nevarnost, če bomo to izuzeli iz zakonodaje. In potem ne bomo torej vedeli, kje najdemo katere genome. Potem pa še postopek odobritve. Ta direktiva, in sedaj bom citirala 17. vodne izjave, se tega ne uporablja pri običajnih postopkih in ki že dolgo veljajo za varne. Tako je torej zapisano v vodni izjavi 17. Za te nove tehnologije tega ne moremo uporabiti, kaj ti tehnologije še ne obstajajo dolgo in ne vemo, kakšen vpliv bodo imele in kako varne bodo. Če izuzamemo torej to odobritev, potem ne bomo imeli ne ocene tvega, ne nadzora in tudi ne postopka odobritve. To so zelo pomembni postopki, kajti v bistvu še ne vemo, kaj nas čaka pri novih tehnologijah. Če pomislimo na to, potem se nam to zdi lahko precej čudno, da bo lahko Evropska komisija vse skupaj sama odobrila. Prisluhnila bo sicer državam članicam, njihovim vprašanjem, parlament pa je popolnoma izključen iz tega postopka odločanja pri tako odločilnem vprašanju. In eh, ekonomska področja so že bila navedena gre za zelo veliko milijard, eh, gospod Heker je o tem govoril, vendar pa ne gre samo za to, gre tudi za celotne gospodarske panoge, kmetijske sisteme, za predvsej kompleksne sisteme smo zagotovili označevanje. In sedaj bomo vse postavili pod vprašaj, če bomo potem imeli na trgu neoznačene izdelke, potem ne bomo vedeli, ali je kaj noter ali ne, bo to pomenilo več negotovosti za naše potrošnike. V bistvu pa bomo tako razbili tudi celotni sistem, ki smo ga izgradili z lastnimi sredstvi. Prosim za odgovor. Hvala. Proč pa nima v dinci zgvošajih? Če drug ne želi spregovoriti. A še gospod Hojzling, prosim. Ja, če nihče drug ne želi, bom pa sam. Gospod von Essen. Govorili ste o obetajoči prihodnosti novih tehnologij. Vendar pa, če je vse tako odlično, tako napredno in če lahko vsi samo pridobimo, zakaj pa se potem upirate jasnemu označevanju. Saj bi se morali potem s tem hvaliti, ne pa se skrivati. Torej tega ne razumem. Razložite mi, prosim. Nezaupanje obstaja, iskreno rečeno. Če se ogledamo, kaj izhaja iz novih tehnologij, potem lahko sledimo novim razvojem ogrščice nima boljšega donosa. Samo odporen je na določen pesticid, ki je napredek, to je genetska tehnologija z drugimi sredstvi. Torej, razložite mi, tudi oba druga govornika, kje je ta napredek, kje je to povečevanje donosa. Vse skupaj je torej samo o novi preobliki. Potem bo še vprašanje komisiji, ki je dejala, da bo Evropski parlament v to vključen. Kako konkretno boste to storili? Kar nekaj poslancev je o tem že spraševalo in v našem odboru moramo jasno povedati, želimo biti vključeni vse skupaj in na koncu to ne sme biti prepoščeno samo komisiji in svetu oblikovanje novih pravil. Tukaj se lahko pridružim kolegici, kajti v prihodnosti bo to odločilnega pomena. Torej, moramo biti ambiciozni, moramo biti vključeni v to, ali gre za postopek soodločanja ali ne. Nam boste prisluhnili, to je odločilno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Nihče drug ne prosi za besedo. Tako da bi sedaj rad prosil predstavnike komisije, da se oglasijo. Izvolite beseda je vaša. Oui, merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušala bom odgovoriti na več eh, komentarjev, ki sem jih slišala. Najprej vprašanje, če te tehnike spadajo v področje uporabe direktive, če veljajo za uh, eh, GSO. Komisija je uh, že prosila EFSO, da ugotovi, če smernice, ki trenutno veljajo za GSO, veljajo tudi za te nove tehnike. Naprimer za cisgenezo, za transgenezo in za zinc eh, finger smo že vprašali in EFSA pravi, da lahko po istem ključu sledimo ocenjevanju tvegan. Na to vprašanje, če se bo komisija posvetovala s parlamentom oziroma državami članicami ali ne. To je pravno tolmačenje komisije, tolmačenje direktive. Tako mi razumemo Eh, to direktivo. To bomo naredili, pripravili bomo naše tolmačenje, naše, našo interpretacijo. Je pa seveda sodišče Evropske unije tisti zadnji organ, ki eh, poda končno interpretacijo nekega zakonodajnega akta. V vsakem primeru pa je to besedilo eh, komisije. Ne gre za novo besedilo v postopku soodločanja potem bi komisija v tem primeru eh, predlagala nov zakonodajni akt, spremenili bi definicijo GSO, bodi si bi vse tehnike eh, spadale v to kategorijo, bodi si ne. Tu bi šlo za nov postopek v svetu in v parlamentu. Eh, so zakonodajalca bi to sprejela in na to bi to izvajali. Ne, v tem primeru gre za interpretacijo pravnega besedila, ki jo bo pravila komisija. Nič manj, nič več. Gospa Hojboh nas je povabila k razpravi, dejala je, da uh, naj komisija predstavi to tolmačenje, ko bo pripravljeno. Uh, pogovarjali se bomo z deležniki, z Greenpeaceom, z nevladimi organizacijami, s parlamentom, z državami članicami, z evropskimi organizacijami in tako eh, naprej. Ampak, kot sem dejala, ne gre za eh, besedilo, ki bo sprejeto v postopku soodločenja, gre zgolj za neko tolmačenje komisije. Seveda vas bomo eh, poslušali, ampak to bo še vedno tolmačenje komisije ki mu bodo sledili eh, vsi ali pa ne. Upamo, da mu bodo. Končno besedo pa ima sodišče, ki bo odločilo o tem, če je naše tolmačenje ustrezno ali ne. Komisar je uh, to povedal, to ceno bomo pripravili resno. Če uh, nek proizvod spada uh, v področje uporabe direktive, pač spada. Če pa ne, pa bomo zadeve razja razjasnili. Gre za resno neodvisno delo, ki ga bomo opravili kot pa sem že večkrat dejala, gre zgolj za tolmačenje obstoječih aktov, ne gre za predlog nove, novega zakonodajnega akta. To seveda ni v naši pristojnosti v tem primeru. Dejali, eh, dotaknili ste se vodne izjave eh, 17, tudi to analiziramo, zavedamo se te vodne izjave. nočem se spuščati v grozne tehnične razprave, tako da se bom tukaj ustavila. Ta skupina srkovnjakov bi eh, naj začela zasedati, če bo šlo vse po načrtih februarja. V vsakem primeru pa bomo uh,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 Izvolite. Eh, gospod, če želite besedo. Oziroma, gospa. Gospa Senra Rodriguez. Najlepša hvala, naj se navežem na besede komisije, če dovolite. Kar zaskrbljena sem. Slišali smo namreč, da je vse vprašanje pravnega tolmačenja. To je zelo resna zadeva, zato potrebujemo poglobljeno razpravo rada bi se zahvalila predstavniku eh, bioteha, ki je eh, orisal malce drugačno podobo situacije. V tem odboru potrebujemo včasih eh, malce bolj raznolika stališča o tovrstnih javnih predstavitvah. Štirje od pet govornikov danes je predstavilo praktično enako, isto stališče. Mislim, da uh, moramo prisluhniti različnim stališčem. Najlepša hvala. Se želite oglasiti, se odzvati na to, kar ste slišali. Vsak dobi tri minute. Ne, želite besedo? Vsak dobi tri minute. Vprašanje pa si lahko razdelite, kako želite. Kdo bo prvi? Izvolite, gospod. So, uh, no, bom jaz prvi. Veliko vprašanj smo dobili na temo pravne gotovosti za uh, kmete, o sledljivosti je bilo govora. Govora je bilo tudi o izvajanju označevanja, o sledljivosti, sledljivosti na uh, trgu to je veliko odprtih vprašanj. Proizvajalci semen pa uh, vedo, kateri proizvodi izhajajo iz tovrstnih biotehnologij, želijo namreč izvajati svoje patente, tako da bo omogočeno slediti in označevati uh, proizvode. To je mogoče, to bo mogoče. Na osnovi DNK, eh, na osnovi analize DNK naj ne bi bilo mogoče razlikovati med različnimi uh, Eh, tehnikami, ampak to je zgolj domneva. To ne temeli na uh, znanstvenih dognanjih. Je pa res, da v določenih uh, eh, primerjih teže analiziramo in identificiramo proizvode zgolj na podlagi uh, analize DNK. Kar se tiče patentov, obstaja veliko pravne negotovosti. Uh, če ne bi mogli razlikovati med eh, temi novimi tehnikami in konvencionalnim žlahnenjem, bi to veljalo tudi za patente. Patente bi lahko uporabljali eh, tudi na področju, ki gre onkraj spreminjanja genomov, eh, ki velja za žlahnjenje kot takšno. Vse rastline z določenimi značilnostmi bi torej spadale pod določen patent, ne glede na to, kako so uh, nastale, kako smo jih proizvedli. To so torej veliki izzivi za vas, kar se tiče uh, predvidljivosti, če želite razlikovati med temi tehnologijami eh, spreminjanja genomov in eh, konvencionalnimi tehnikami, potem eh, se moramo zavedati, da to ni tako preprosto v tem trenutku. V tem primeru je treba prilagoditi tudi patentni sistem, tako da bo moč razlikovati med temi tehnikami. In mislim, da bo to še predmet razprave v vašem odboru. Ne vem, nisem videl, nisem videl ure, ne vem, če še imam eno minutko ali ne. Ne smemo se osredotočiti zgolj na trenutno situacijo. Eh, priča smo uporabi, ki je podobna, naprimer eh, rastline, ki so odporne na herbicide, po drugi strani pa se te tehnike uporabljajo tudi za rastline eh, oziroma za plevel, za insekte, za organizme zunaj polja, ne zgolj na polju, ampak zunaj polja, ob polju, okrog polja. To je spet nova tema, kako ocenini, oceniti takšno rabo proizvodov, ker ne gre za uporabo določenega proizvoda na polju, ampak gre za uporabo določenega proizvoda onkraj tega polja, okrog polja. Brez dvoma bodo te razprave trajale več let in eh, najti je treba dobre odgovore na to vrstna vprašanja. Odgovori, ki bodo zagotovili pravno gotovost in ustretno zaščito za okolje in za potrošnike. Hvala. Eh, Najlepša hvala za to priložnost, da odgovorimo na vprašanje, gospod predsednik. Najprej vprašanje patentov ne bom govoril o patentih, ampak o MSP-jih. V moji predstavitvi sem se namreč osredotočil na MSP-je. Naši člani so MSP in te nove tehnologije žlahnenja so za MSP izjemno pomembne. 46 odstotkov raziskav in razvoja v Evropi izvajajo MSP. Za eh, mala in srednje velika podjetja je zelo pomembno narediti korak naprej na tem področju. Naj vam dam preprost, kratek primer ko imamo nov gensko spremenjen proizvod. Gremo do EFSE, zahtevamo dosje in ponavadi bo to, traje, eh, bo to eh, zahtevalo 30 do 40 milijonov evrov. Ko ste eh, nek MSP, ki eh, nima toliko denarja, katerega. Eh, Uh... zmožnosti niso tako visoke, potem je to treba upoštevati. Evropa seveda ni otok, to smo že videli eh, na področju GSO. S temi novimi tehnologijami žlahnenja pa je zadeva podobna. Nekatere države so že naredile korake naprej eh, in želele so ohraniti te nove tehnike zunaj uh, trenutno veljavnih zakonodajnih aktov. Evropa mora pogledati tudi uh, družbene težave. Te težave so tako velike, da potrebujemo v naši eh, škatli več orodja. Ne gre zgolj za eh, nove tehnologije žlahnenja, gre tudi za klasično žlahnenje in za eh, spremembo genomov. Potrebujemo več instrumentov, več orodij, s katerimi bomo lahko zagotovili dobre, kakovostne proizvode v naši prehrambeni verigi. Ne uh, strinjam se z starimi uh, odgovori v novih steklenicah, gre za uh, nove odgovore v novih steklenicah uh, in na ta način bomo lahko rešili nekatera zelo pomembna vprašanja za našo družbo. Hvala. Yes, you, Najlepša hvala, gospod predsednik. Nočem se preveč spuščati v pravno oziroma tehnično razpravo. Mislim, da je bistveno vprašanje naslednje. Zakaj se ljudje tako bojijo znanstvenega napredka? Več vemo o žlahnenju rastlin danes, kot pa pred 50 eh, leti, ko smo uh, z radiacijo prišli do mutageneze in na to izbrali tiste mutagene, uh, ki so imeli značilnosti, ki smo jih iskali. Danes vemo precej več o teh zadevah. In zdi se, da vsaj neka skupina ljudi meni, da je več znanja nevarno. Ne, manj znanja uh, je nevarno. Mislim, da bi si morali bolj zaupati. Dosegli smo veliko, kar se tiče eh, znanosti, rastlin, vemo, kako doseči določene cilje. Uh, česa si želimo ne zgolj vedika eh, donosa tistih klasičnih eh, zadev. Še vedno se bomo seveda osredotočali tudi na to, ampak vemo tudi, kakšni so cili. Naprimer eh, odpornost, toleranca na, na stres, na posege, govorimo tudi o zdravih oljih, o vitaminih, o maščobah, o sestavi rastlin in tako naprej razpravljamo o stvarih, o katerih sploh v preteklosti nismo govorili. In če ne bo predrago, lahko to naredimo tudi pri manjših eh, proizvodih, ne zgolj, ko gre za olno ogrščico, za sojo eh, in za druge stvari. To bomo lahko naredili tudi pri tistih izdelkih, na katere smo še posebej Euro, eh, ponosni v Evropi. Različne, različne zelenjava in tako naprej. Kaj pa označevanje? A ne bi želeli tega oglaševati? No, nekatera podjetja bi si želela oglaševanje, ampak pravo vprašanje je, če je treba oglaševati novo sorto eh, rastline, novo sorto zelenjave eh, na podlagi vsebnosti hranilnih snovi ali pa na osnovi eh, GSO. To je drugačen pristop označevanje za oglaševanje ena stvar in verjetno si iz tega vidika želimo čim več uh, informacij. Če pa želite nekaj označiti za geso, pa bo zgodba verjetno drugačna in to velja v tem primeru. Naše stališče je, da večina znanstvenikov meni, da te tehnike niso tehnike GSO in da bodo izjemno pomembne za prihodnost uh, evropskega žlahnenja rastlin in za kmetijstvo. Če bomo sedaj sprejeli napačno odločitev, bomo plačali visoko ceno vsi in to eh, pozneje. Ok, pan posel Hausi, moram se še pozvoliti. Najlepša hvala, gospod Hojsling, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nisem v celoti zadovoljen z odgovorom komisije. Kot parlament se ne smemo zadovoljiti eh, s tem in prepustiti komisiji, da sama opravi vse. Sicer zaupamo komisiji, ampak mi kot odbor moramo vseeno preveriti, um, ali lahko pač mi odločamo samo o malenkostih ali pa gre tukaj za vprašanje, o katerem moramo odločiti tudi v parlamentu. To bo morda preveril, preverila pravna služba našega odbora. V Nemčiji poteka razprava o tem, kako razlagati to zakonodajo, to bo gotovo politična razprava in ne smemo odlašati s tem. Vseeno pa mislim, da ni dovolj, da rečemo, da bo o tem odločala komisija in to je to, parlament pa tukaj nima besede. Ne, mislim, da tudi drugi poslanci ne bodo eh, zadovoljni s tem, pa tudi države članice ne bodo pustile komisiji proste roke, da o tem v celoti odloča sama. Torej, prosim, pravno službo, če to preveri, pa lahko o tem govorimo na sestanku koordinatorjev. Žinkunje, pa na Hajtuma. Najlepša hvala. Gospod uh, e, Hujtama. Hvala. Mislim, da moramo biti zelo previdni, ko izražamo strahove o novih e, tehnologijah. Slišal sem, da želijo nekatere nevladne organizacije označevati celo proizvode, e, kjer se ne uporablja biotehnologija, naprimer krompir ki se eh, proizvajajo brez biotehnologije. Ne, mislim, da bi morali iti, iti eh, z druge strani, kaj je varno, kaj je dobro, kaj eh, predstavlja velik potencial. Nahraniti moramo več ljudi, potrebujemo večje hranilne vrednosti, zmanjšati moramo vpliv na okolje, se prilagoditi podnebnim spremembam in tako naprej. Izbrati moramo pravilno, ne smemo biti nenehno proti novim tehnologijam, ampak jih moramo sprejeti. Hvala. Najlepša hvala. Porabili smo vaš čas za današnjo javno predstavitev. Hvala našim gostom, strokovnjakom, ki so se nam pridružili. Vaše predstavitve so nas obogatile z novim znanjem, z novimi informacijami. Seveda, pa vse še ni kristalno jasno. Brez dvoma se bomo k tem temam in razpravam v prihodnosti še vračali. To je izjemno občutljiva, kompleksna eh, razprava. veliko izzivov je povezano s tem, ko poskušamo zagotoviti uh, dovolj hrane za 10 milijard ljudi leta 2050. Z tega vidika moramo biti bolj odprti do novih zamisli. Ne vem, morda pa bi lahko vso to hrano ustvarili tudi z uporabo tradicionalnih tehnik in tehnologij. Ne vem. Hvala za predstavitve, hvala uh, vsem današnjim gostom. Sedaj nas čaka krajši odmor, na to pa bomo nadaljevali z naslednjimi točkami na današnjem dnevnem redu. Gospod Danta je že v nizkem štartu, eno minuto odmora, na to pa bomo nadaljevali. kolejnego polityka spójności w regionach Najlepsza chwala. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Kohezijska politika v gorskih regijah Evropske unije. Poročevalec je gospod Mišel Donta. Na seji 13. oktober pa smo se odločili, da pripravimo mnenje, pripravimo mnenje eh, odbora Agri za nezakonodajno poročilo odbora za regionalni razvoj o kohezijski politiki v gorskih regijah eh, Evropske unije. Kot vemo, eh, so te regije odvisne od eh, kmetijstva in podeljarskega razvoja. Poročilo so dobili v roke v skupini ELS, gospod Donta pa je poročevalec v imenu te skupine. Izvolite, gospod Donta. Najlepša hvala, gospod predsednik. Povedali ste že, da gre za poročilo na lastno pobudo. Naš odbor pa pripravlja zgolj mnenje v zvezi s kmetijstvom. Besedilo je torej precej omejeno in eh, sam bom eh, v obliki predlogov spremembe v naslednji fazi poskušal spremeniti to besedilo. Na osnovi razprav, ki smo jih že imeli, na osnovi poročil, ki jih je naš odbor že pripravil v preteklosti, naprimer eh, poročilo gospoda Dorfmana o eh, problematiki mlečnega sektorja v eh, gorskih regijah, bom ustrajal pri treh stvarih. Upravljanje, sinergija in kohezijski skladi, na to vprašanje konkurenčnosti in. Uh, diverzifikacije na področju gospodarstva v gorskih regijah in posebne značilnosti eh, prehrambenih verik v gorskih regijah. Imamo majhne kmetije, zelo majhne kmetije in eh, veliko kratkih verik. Spomnil bi rad, da smo v sklopu reforme SKP spremenili tudi kohezijo, tako Eh, prvi kot tudi drugi steber omogoč, omogočata usmerjanje določenih sredstev in eh, gorske regije so to vrstna področja zaradi eh, podnebnih in topografskih značilnosti, ki jih imajo. To je pomembno za gospodarski razvoj teh regij. Regije v naših različnih državah. so uh, regije, do katerih moramo pristopati dosledno in usklajeno. V Lizbonski pogodbi imamo odstavek posvečen gorskim uh, regijam, uh, otokom in ultraperifernim regijam. Trenutno nimamo uh, evropske politike za gorska področja. Razmišljati bi morali o uh, zoningu pristopi so različni od države do države, ker so države članice tiste, ki eh, določajo lastne strategije za gorska področja, pri tem pa uporabljajo različne kriterije, eh, razlike torej veliko. Z velikim eh, zanimanjem bom prisluhnil komentarjem in na to bom poskušal pripraviti predloge sprememb, ki bodo izboljšali naše mnenje, ki bo tako upoštevalo eh, pretekla stališča in sedanja stališča našega odbora. Tudi sam menim, da je nujno, da najdemo načine podpiranja tovrstnih kmetij. Kmetij, ki delujejo v teh težavnih okoliščinah potrebujejo naprimer več goriva, stroški so višji, infrastruktura je drugačna, vse je draže. Upam, da bo do vsi ti komentari uh, eh, na to tudi del uh, razprav o reviziji SKP po letu 2020. Eh, gospod Dorfman je prvi, na to pa gospa Senra. No, potem pa najprej gospa Senra. Najlepša hvala. To je izjemno pomembno eh, mnenje, vsaj po mojem mnenju. gorske regije po eh, mojem mnenju niso dovolj zaščitene. Potrebujejo večjo mero podpore strani Evropske unije. Razlike med državami članicami in med posamičnimi regijami so velike, vsaj to se zrcali v moji eh, regiji, v eh, Španiji nasplošno in v Galiciji, odkud prihajam. Tam imamo gorske regije, ki so sedaj praktično prazne. Upoštevati moramo tudi vprašanje storitev, javnih storitev, eh, naprimer eh, zdravstvena oskrba, izobraževanje. Vse to je bistvenega pomena, zato če želimo ohraniti eh, ljudi, ki tam živijo, ohraniti določeno stopnjo prebivalstva in zagotoviti preživetje majhnim kmetijam. Večina eh, kmetovalcev v gorah eh, v moji regiji se osredotoča na proizvodnjo eh, goveda in mislim, da moramo vse te zadeve upoštevati v širši strategiji. Gospodin predsedatelj, kolegi, radvam se, če z doklada. Gospod Uročev, najlepša hvala. S tem mnenjem moramo izpostaviti gorska področja, gorske regije. Določene ukrepe smo že sprejeli v okviru skupne kmetijske politike. Imamo pa tudi druge ukrepe, naprimer v okviru programa LIFE, v eh, okviru obzorja 2020. Potrebujemo pa globalen pristop, celovit pristop za razvoj teh eh, regij. To so najrevnejša področja Evropske unije primankuje infrastrukture, ni veliko ljudi, ki tam bivajo, ni veliko obdelovalnih površin in stroški proizvodnje so izjemno visoki. To je uh, tipično za uh, jugovzhodno Evropo. Več kot 60 odstotkov uh, Balkanskega polotoka je uh, torej to vrstnega, to so gorska področja predvideti moramo eh, nekakšno možnost skupne strategije razvoja gorskih eh, regij v jugovzhodni Evropi, kot smo to naredili za Karpate. Razmišljati moramo tudi o razvoju lokalnih gospodarstev, turizma in pa kmetijstva. Dovolite mi, da vključim nekaj predlogov v eh, vaše eh, mnenje. Govoriti moramo naprimer o eh, proizvodih z oznako gorske kakovosti. Govoriti pa je treba tudi o energiji iz biomase in o motiviranju mladih kmetov. Thompson. <coughs> Gospod Andrija, najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se z Mišelom Dontanom, kar se tiče eh, zoninga. Mislim, da je to zelo pomembno nekaj, kar moramo narediti na ravni Evropske unije. To je zelo pomembna tema, to ni obrobna tema. To vrstna vprašanja eh, naravnega. Hendikepe se porajajo znova in znova ob vsaki reformi. Imamo dva vidika, kmetijski vidik in vidik razvoja podeželja in pri tem moramo upoštevati specifiko gorskih regij. Ko govorimo o eh, kmetijstvu, moramo upoštevati specifične značilnosti teh področji, kar pomeni, eh, da moramo to vrstiti v prvi steber eh, SKP. To je moje mnenje. Kar pa se tiče razvoja podeželja, ker gre za specifične izzive, eh, podnebje, odročnost in tako naprej, pa moramo predvideti eh, oblike pomoči, ki so neenake v primerjavi z drugimi regijami, zato da zagotovimo enako obravnavo teh regij, da jim damo enake možnosti. Eh, naprimer takšne možnosti, kot jih imajo urbana ali pa eh, področja, ki so blizu urbanih središč. Govoriti moramo o eh, specifičnih javnih ukrepih za te specifične gorske kraje. Благодаря, господин председател. Внесена э, доклада е от голяма важност и Najlepša hvala, gospod predsednik. To poročilo je izjemno pomembno. Države članice, ki so upravičene do kohezijskih eh, sredstev, imajo dostop do eh, petine teh sredstev v kohezijskih skladov in uh, značilnosti gorskih področji so podobne v različnih državah. Gorske regije lahko zagotovijo uh, blaginjo uh, za družbo, za ljudi, ampak izzivi na teh področjih so pogosto višji kot drugot. Pogosto kmetje uh, Eh, proizvajajo iste izdelke eh, kot drugot, ampak eh, so stroški transporta, na primer, precej višji in dobiček tako pade. Dohodki so nižji in zato trpi tudi zaposlovanje v takšni regiji. Podpreti moramo različne oblike proizvodnje. Naložbe v teh regijah bi razrešile določene eh, težave, s katerimi se soočamo. Po mojem mnenju bi eh, s kohezijskimi sredstvi lahko eh, rešili to vrstne izzive. Kot poročevalec v senci in kot mlad poslanec menim, da je bistvenega pomena komunikacija. potrebujemo ustrezne eh, oblike komunikacije. Zagotoviti moramo enake možnosti za vse. Dostop do informacije je treba eh, zagotoviti. Zagotoviti je treba tudi dostop do uh, hitrih uh, internetnih povezav. dotaknil bi se uh, tudi predlogov kolega Uročeva. Ustvariti je treba uh, oznako gorskega proizvoda, s katero bi popularizirali to vrstne uh, eh, izdelke. Ponekod te oznake obstajajo, ampak niso dovolj razširjene, ljudje jih ne poznajo dovolj dobro. Mislim, da bomo sodelovali z gospodom Dantanom pri pripravi tega poročila. Eh, gospa aguilera najlepša hvala gospod predsednik dovolite mi da eh, še sama predstavim nekaj zamisli ki so mi padle na pamet gospod dantin je izpostavil eh, osnovno problematiko teh področij ena od težav je definicija gorskih regij v državah članicah samih. Seveda to ni preprosto vprašanje, sploh ne, ravno obratno. Vsaka država ima lasne razloge, ima uh, argumente za to, kar počne, ampak vsaj za določeno raven usklajevanja bi morali poskrbeti. Drugače bomo pozneje v postopkih, eh, v poznejših fazah soočeni z velikimi težavami želimo razviti politiko, ki eh, bo podprla to vrstne regije. Nekdo je omenil eh, potrebo po osnovni infrastrukturi. Seveda, to je eh, pomemben del kohezijske politike. Govorimo o podeželskih področjih in o gorskih regijah. Seveda potrebujemo v tem primeru osnovno opremo, osnovno infrastrukturo. Brez te, gre za diskriminacijo zoper to vrstne regije. Gospod Nekov je prav tako omenil uh, enake možnosti za vse. Odpraviti moramo uh, te težave, to neenakost uh, med podeželskimi področji in drugimi področji. Tega se seveda vsi uh, zavedamo. Uh, ni ogromnih avtocest, ki bi vodile v čudovite gorske regije, ampak vsaj za osnovno infrastrukturo, za osnovne storitve lahko poskrbimo. V nasprotnem primeru bodo mladi preprosto zapustili to vrstne regije, ne bodo želeli tam živeti. In to bo brez doma težava v prihodnosti. Moj predlog eh, in tega bom eh, obladalnila tudi v predlogu spremembe za naše mnenje je naslednji. Na podeželju imajo eh, ljudje pogosto različne načine preživljanja. Bodi si oddajo kakšno sobo turistom, imajo manjšo kmetijo, vsaj v moji državi zadeve potekajo tako. Verjetno je podobno tudi v drugih državah. Ljudje imajo torej različne vire dohodka in eh, pogosto je to težko usklajevati in eh, s tem upravljati. Birokracije je veliko. Naprimer, eh, socialni transferi in prispevke in tako naprej. To postane velik izziv. To seveda ni neka težava, ki bi bila lastna gorskim regijam, vseeno pa je povezana eh, z manjšimi družinskimi podjetji in kmetijami. Vseeno pa se mi zdi, da bi bilo treba poskrbeti za to, da lahko takšne eh, majhne kmetije, ki imajo različne vire dohodka, eh, delujejo normalno. Tako bodo lahko preživele in tako bodo ljudje lahko ostali v teh regijah. V Španiji se soočamo z veliko težavo in sicer je to koeficient učinka. Zelo težko je namreč poskrbiti za enake možnosti za vse. Nekatere uh, regije so definirane kot posebne regije, na to pa uh, v igro vstopi še uh, eh, SKP z lastnimi kriterijami, uh, kriteriji, se upravičujem, in z lastnimi definicijami to je treba uskladiti, še posebej kar se tiče gorskih regij. Tukaj potrebujemo malce več podpore in pomoči. Naj počasi zaključim, tudi sama bom uložila predlog spremembe. In sicer zato, da poskrbimo za čim boljše poročilo. Hvala. Gospod Flanagan. Uh, uh is... Najlepša hvala, gospod predsednik. To je izjemno pomembno področje in eh, dejati moram, da sem razočaran nad številom poslancev in poslank v dvorani, ampak to ni nič novega. V bistvu uh, sem šokiran, ko uh, ljudje nastopajo na volitvah, na to pa nočejo zastopati ljudi v dvorani. Ne, nekateri bodo rekli, uh, da je že pozno zvečer, ampak povete to mojemu očetu, ki je že skoraj 70 let star, pa uh, še vedno dela. Uh, nisem euroskeptik, sam sem eden od tistih, ki želi, da Evropa dobro deluje. Uh, in tako pač je. To je zelo pomembno področje, ne gre zgolj za uh, kmetovanje in kmetije. Ljudje, ki uh, imajo kmetije, zagovarjajo več storitev, okoljske storitve, turistične storitve, zagotavljajo hrano, upravljajo uh, s temi področji in okoljem in pogosto so nekakšen uh, inkubator, nekakšno uh, nekakšna zakladnica irskega jezika. Zgodovinsko gledano je zato toliko irščine v eh, teh regijah. Eden od načinov, ena, eh, eden od načinov zaščite irščine je torej, da ohranimo ljudi v teh regijah. V zadnjih nekaj tednih sem se pogovarjal s predstavniki komisije, govorili smo o teh eh, regijah nasplošno. Če nam je resnično mar za ta področja, na katerih je težko kmetovati, potem moramo upoštevati dejstvo, da so oni zadnji, ki dobijo denar. In ko obiščemo eh, komisijo in jih vprašamo, zakaj so ljudje na Irskem eh, tisti, ki so zadnji plačani, no, to ne velja zgolj za Irce in Irke, to velja za vse v Evropi. Ne bi smeli biti zadnji, ki dobijo sredstva, ne bi smeli eh, reševati toliko birokracijskih težav, ko zaprošajo za sredstva. Situacija je res šokantna. Ljudje, ki živijo uh, na področjih, kjer je najteže preživeti, dobijo najmanj denarja in tudi v drugem stebru, kjer bi lahko dobili nekaj več sredstev, se zdi, kot da, uh, ko da se morajo postaviti na trepalnice, da dosežejo uh, kakšen rezultat. Če želimo spoštovati ta področja, potem jih moramo jemati resno. Ne smemo jim oteževati življenja. Ko sem se srečal s komisijo, smo se z njimi pogovarjali o eh, tej ideji, da eh, ljudje nimajo veliko finančnih sredstev in da je to treba pripisati tudi dejstvo, da je obstaja veliko omejitev za ta področja. Sam nimam težave eh, z direktivo o habitatih, ampak Mislim, da je problem ta, da so ljudje uh, finančno v težavah zaradi tega. Komisija pravi, da ne moremo pričakovati, da bo nekdo dobil vsa nadomestila za to. Zakaj ne? To je evropska uh, direktiva, ljudje so prisiljeni uh, v ukrepe, nekateri to počnejo prostovoljno, ampak ne bi se smeli žrtvovati zaradi tega ne, ne moremo pričakovati, da bomo nadomestila eh, prejemali eh, za vedno, pravi komisija, ampak omejitve bodo tam za vedno. Vedno bomo imeli težave eh, na finančnem področju zaradi tega. Če želite določiti neko ceno temu in to je ideja vrednosti, potem je treba za to plačati. Zagotoviti je treba nadomestila. Drugače bodo ljudje preprosto zapustili ta področja. In kot sem dejal, Številni ljudje skrbijo za upravljanje s temi področji in to delo upravljajo dobro. Številni so pripravljeni sodelovati in početi vse to. Sam sem bil eh, šokiran, ko sem šel na sejo, ker je bilo veliko eh, tistih, ki vzrejajo eh, ovce in nekdo je dejal, da bi rad prinesel orla v to področje. In verjetno bi ljudje na nj kazali s prstom, češ eh, beži stran, ampak ne, zaploskali so mu in vsi so želeli sodelovati, ampak na koncu so to ljudje, ki ne vidijo enega samega ficka. Kljub temu, da so to ljudje, ki bi morali biti plačani prvi. Ampak tako pač, eh, takšna pač ni realnost. Imamo veliko uh, težav, voditelji naših. Uh, organizacije na področju kmetijstva dobijo uh, pol milijona na leto, tako da je zadeva precej zapletena gospod rope najlepša hvala gospod predsednik strinjam se da je eh, to poročilo izjemno pomembno izpostavlja namreč eh, dejstvo da evropska unija ni neka uniformna eh, regija kjer so pogoji enaki, kjer so rezultati enaki. Kolegi iz eh, Zahodne Evrope so se oglasili, sedaj pa želim sam predstaviti eh, vzhodni del Evrope. V vsaki državi obstajajo različni pogoji za eh, kmetovanje in obdelovanje zemlje. Vprašanje je, kako poskrbeti za nadomestila, kako kompenzirati, glede na to, da obstajajo različni pogoji. V Litvi za obdobje 2014-2020 nimamo eh, področji, ki bi bila označena kot eh, težavna za kmetovanje. To seveda ni res. Nekateri kmetje se soočajo z večjimi težavami, z večjimi izzivi, pa ne bodo dobili nadomestil. Sam prihajam z eh, področja, ki je blizu zunanje meje Evropske unije in eh, dejati moram, da to področje ni tako priljubljeno, eh, ni tako veliko ljudi, ki bi tam živeli. Ne, ljudje odhajajo, živijo eh, naprimer blizu jedrske elektrarne in ljudje prav tako zapuščajo takšna področja. Ne želijo se ukvarjati s kmetijstvom v teh regijah psihološko gledano eh, ne želijo vlagati v to vrstna področja, naprimer blizu jedrskih elektran. To je še ena težava, s katero se soočamo, vsaj v vzhodnih eh, državah Evropske unije. Zaradi eh, nizkih stopen dohodka ljudje preprosto obesijo kmetijstvo na klin in poiščejo svojo srečo nekje druge, na zahodu, v Španiji, Eh, v Nemčiji in tako naprej. V Litvi smo izgubili približno eno četrtino eh, naših delavcev v obdobju 15 let in to je ogromna težava za nas. Ljudje, ki eh, živijo normalno, so poceni delovna sila, pobirajo pridelek in verjetno bi lahko uh, takšno delo opravili tudi v lastni državi, ne pa v tujini, če bi bili plačani bolje. Rezultat eh, uspeha SKP bomo ocenili eh, naslednje leto. To je bistvenega pomena za kmetijstvo pri nas, to je bistvenega pomena tudi, če želimo ohraniti mlade v tem sektorju. Mislim, da se moramo posebej osredotočiti na izzive, ki sem jih omenil, ki sem jih izpostavil. V eh, tem poročilu uh, so izzivi, določeni izzivi že izpostavljeni, naprimer tisti, eh, ki se nanašajo na gorsk, gorske regije. Ampak ne smemo pozabiti na druge eh, problematične eh, regije. Evropska sredstva ne bi smela biti vir dohodka. Ne, ta sredstva bi morala biti namenjena zagotavljanju enakih pogojev za vse, ne pa da tekajo iz ene države v drugo državo zato, da bi preživeli. Najlepša hvala. Gospod Dorfman, izvolite. Najlepša hvala. Ja, poročilo kolega Dantana je zelo pomembno in zato se mu tudi zahvaljujem, da ga je pripravil. V gorskih regijah lahko uh, pripravimo specifično politiko za te regije, drugače pa bodo verjetno izumrle na nek način. Lahko si ogledate različne primere v Alpah, v Apeninih, kmalo tam več ne bo živel nišče. Predvsem, če pomislim na kmetijstvo, mislim, da moramo pripraviti specifično politiko za gorske regije. V nasprotnem primeru življenje tam ne bo teklo naprej. Komisija večkrat eh, omenja te različna orodja, za razlikovanje gorskih regij od drugih. Ampak vprašanje je, ali države to tudi počnejo. Katere države imajo, naprimer, regije v Alpah? Italija, Francija, Nemčija, ampak za njih je to v bistvu obrobno območje, marginalni del njihove države, zato nimajo velikega interesa, da bi tam ulagali. Imamo velike težave z mlekom trenutno in. Uh, kmetje v gorskih regijah tam nič ne morejo. Pripravili smo obsežen paket za pomoč kmetom, ki eh, proizvajajo mleko in mlečne izdelke, ampak tam nismo dali nobenih posebnih pomoči za tiste kmete, ki imajo še večje težave. Tisti, ki proizvajajo veliko mleka, dobijo veliko subvencij, tisti, ki proizvajajo malo, pa malo subvencij. Ampak eh, kmetje v gorskih regijah seveda proizvajajo manj količinsko. Če bi danes prišlo do nekakšnih eh, poplav, bi takoj rekli, da gre tukaj za podnebne spremembe. Ampak razmislimo, kaj se je zgodilo v Evropi v zadnjih nekaj poplavah. Če primerjamo, koliko časa je deževalo, in eh, koliko dežja je dejansko padlo, bomo hitro videli, da tukaj ne gre za podnebne spremembe, ampak gre bolj za to, da je dež, ki je padel v gorah, zelo, zelo hitro prišel do večjih rek, torej do Donave in drugih. Zakaj? Zato, ker v gorskih regijah ni več ljudi, niče se ne eh, briga za ta pobočja in prav zato voda hitro odteče v dolino. kakorkoli že, potre, pomembno je, da ljudje, ki živijo v gorah, preživijo in da tam tudi ostanejo, ter da imajo zagotovljene prihodke. Prav zato moramo razmisliti o tem, ali ne bi pripravili specifično politiko za njih. Po mojem to tudi ne bi stalo preveč denarja. Če bi to pravilno pripravili, bi bila takšna politika zelo učinkovita. Bardzo proszę przedstawiciela Komisji Europejskiej. Najlepsza chwała. Tako, sedaj pa predstavnik komisije, gospod direktor, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani člani parlamenta in eh, najlepša hvala, da ste nam dali to možnost za izmenjavo informacij o tem mnenju na lastno pobudo. Komisija je pripravljena sodelovati z vami, tako da vam podamo vsa pojasnila, ki jih želite. Ogledali smo si kohezijsko politiko v gorskih regijah Evropske unije in ugotovili naslednje. Gorske regije pokrivajo kar 20 odstotkov področja Evropske unije, tam pa je zelo uh, raznolika socialna struktura. Rad bi odgovoril na eno izmed vprašanj kar takoj. Imamo namreč dolgo zgodovino v SKP, da upoštevamo gorska, gorske regije. Eden izmed konstantnih elementov je opredelitev gorskih regij. Ta opredelitev natančno določa, kaj so gorske regije, gre za eh, nadmorsko višino in naklonjenost terena. Ta opredeljuje gorske regije in ta opredelitev se ni spremenila tekom časa. Znotraj reforme SKP pa smo spremenili določene druge kriterije, ampak kot rečeno, gorske regije po opredelitvi ostanejo enake. Seveda se ljudje v gorskih regijah srečujejo z določenimi izzivi in to priznavamo. Naprimer, težavna topografija, oddaljenost, težki vremenski pogoji in tako naprej. Imajo pa tudi kar nekaj pozitivnih strani naprimer vodne vire, eh, biotsko raznolikost in veliko kulturno dediščino. Vse to so prednosti, ki dvigujejo kakovost življenja za ljudi, ki tam živijo in omogočajo podeželski turizem. Sam prihajam iz eh, vasi v romunskih gorah oziroma hribih in zato ta področje zelo dobro poznam. Vem, da je med ljudmi, ki tam živijo, velika solidarnost. Naše poznavanje SKP eh, je pomembno za razumevanje vloge gorskih regij. Tukaj obstaja že več različnih inštrumentov za upravljanje gorskih regij in naj vam podam nekaj možnosti za podpor, podporo teh regij in eh, za njihovo omogočanje. Vsi vemo, kakšne težave imajo ljudje v teh regijah in prav zato je najpomembnejši mehanizem kompenzacijsko izplačilo. Imamo plačila, ki so namenjena vzdrževanju uh, kmetijske dejavnosti v gorskih regijah in tukaj gre za fiksno izplačilo. Vsaka država in regija lahko ponudi takšno kompenzacijo za kmete, ki se prijavijo za to plačilo. To izplačilo je na voljo, če se za njega zaprosi in če ima država članica program znotraj svojega programa za razvoj podeželja, ki omogoča takšne kompenzacije. Pri tem izplačilu lahko do, natančno izračunajo, kakšne težave pestijo eh, neko regijo in opredelijo izplačilo na podlagi teh težav. Imamo tudi minimalni in maksimalni znesek eh, za takšno izplačilo in povedati vam moram, da je ta najvišji znesek višji kot pri drugih regijah z geografskimi in naravnimi omejitvami. Programski postopek za uh, finančno obdobje 2014-2020 se je zaključil in države članice so dobro odgovorile na izzive, s katerimi se soočajo gorske regije. 17 držav članic imajo, uh, ima programe za takšne regije, ki skupaj pokrivajo kar 13 milijonov hektarjev gorskih regij. Tako v prvem kot tudi v drugem stebru imamo sedaj možnost za izplačilo. Uh, Eh, nekakšnih očkodnin za gorske regije in tudi druge regije z naravnimi omejitvami. Kolega iz Litve je omenil, da tam ni gorskih regij po uradni opredelitvi, ampak tudi tam sedaj opredeljujejo določene regije z naravnimi omejitvami in eh, z vlado sodelujemo pri pripravi očkodnin za kmete, ki tam živijo. Ta plačila so seveda najpomembnejša intervencija, ki nam jo omogoča SKP. Po drugi strani pa imamo tukaj še druge ukrepe in druga urodja, s katerimi lahko spodbujamo dejavnosti v gorskih regijah. Eden izmed takšnih ukrepov je podpira, podpora eh, okoljskih in agroživilskih dejavnosti. Tukaj omenjamo ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki je zelo pomembna v gorskih regijah, pa tudi druge dejavnosti. Velik del gorskih regij je pokrit z gozdom in z alpskimi pašniki. Za gozdove imamo različne ukrepe, naprimer lahko podpiramo intervencije za pogozdovanje, za preprečevanje gozdnih požarov in podobne naložbe za dostopnost gozdov, tako da uspodbujamo naložbe v gozdne poti. Na voljo so tudi druge možnosti za splošna podeželska območja, ampak gorske regije imajo še dodatne preference in preferenčno obravnavo. Torej, če v teh regijah vlagamo v eh, fizične naložbe, potem lahko tukaj mi prispevamo večji del kot v podobnih naložbah drugot. Program LIDA tudi omogoča naložbe v gorske regije, ampak samo v primeru, da gre tukaj za določene infrastrukture. Poleg tega pa se da tukaj izkoristiti tudi programe za razvoj podeželja. Imamo tudi celo serijo možnosti za sodelovanje, naprimer Evropsko inovacijsko partnerstvo, ki omogoča izvajanje določenih programov v gorskih regijah. Komisija je proizvajalcem v gorah dala različna orodja za uh, uporabo izvora izdelkov, tako da jih označijo kot gorske izdelke. To pomeni, da je izdelek visoke kakovosti za dodano vrednostjo, in eh, lahko se ga označi za označbo gorski izdelek. Torej, gorske regije lahko bolje promovirajo in prodajajo svoje izdelke s pomočjo te označbe. To je le nekaj možnosti, ki so na voljo in s katerimi pomagamo gorskim regijam preko politike za podeželski razvoj. Poleg tega pa sodelujemo tudi v dveh pobudah, v širšem kontekstu. Sodelujemo z organizacijo Juro Montana, poleg tega smo pogodbenica eh, Alpske konvencije. Podprli pa smo tudi makrostrategijo za Alpsko regijo. pogosto pa se pogovarjamo tudi drugih mednarodnih forumih o gorskih eh, regijah. Kolega iz GD regijo lahko tukaj pove še kaj več, ampak eh, GD Agri se z veseljem sestane s poročevalcem in mu da na voljo še več informacij, kar zadeva določene programe, ki so bili sprejeti šele pred kratkim in s katerimi bomo začeli z izvajanjem k malu. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se vsem, ki so sodelovali v razpravi za prispevke. Vse skupaj se mi je zdelo uh, dokaj usklajeno. Mislim, da je prva težava gorskih regij ta, da uh, ne smemo obravnavati teh regij kot nekakšnih uh, indijanskih rezervatov ljudje v teh področjih želijo eh, živeti od svojih dohodkov, biti del Evropske unije. Obstaja sistem pomoči, to je res. V eh, tem obdobju SKP, kot je dejal gospod Dortmann, smo eh, povečali sredstva. Paziti moramo pomoč, ki je vezana na hektar, lahko poveča tudi stroške uravnotežiti moramo eh, podporo na hektar in eh, podporo kmetijstvu kot takšnemu. In to je, eh, tu se skriva klič. Gospa Aguilera je dejala, da je veliko odvisno od sezonskosti in pogosto ljudje upravljajo več različnih služb tekom celotnega leta. Ko govorimo o dejavnostih v gorah, je treba govoriti o delavcih, ki so obenem eh, kmetje, eh, o, v zimskem času skrbijo za eh, smuči in tako naprej. Odvisno od časa v letu opravljajo različno delo. Tem ljudem moramo omogočiti, da izkoristijo vso bogatstvo, regije, v kateri živijo. Mislim, da mora biti politika specifična na podlagi eh, posameznega eh, ozemlja. Morda bi lahko v okviru eh, programa LIDER našli nek način, da sodelujemo z vsemi akterji v določenem področju. Najlepša hvala. Vsekakor se bomo še vrnili k tej temi in sicer 11. januarja. Do 15. januarja lahko podate eh, predloge sprememb, februarja pa bomo potem glasovali o mnenju. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu in sicer. Eh, veljavnost uredbe o promociji kmetijskih proizvodov. O tem bomo razpravljali z predstavniki komisije. Gospa Eran Garcia je prevzela ta dosje in želeli smo doče, doseči dogovor z svetom v roku enega meseca po samo dveh, trim alogih. Sedaj bo začela veljati uredba, predstavnik komisije pa bo predstavil trenutno stanje tega dosjeja. Izvolite, predstavnik komisije. Señorías, Najlepša hvala. Ja, govoril bom kar špansko, kljub temu, da, so, da je proslovnica v angliščini. Spoštovani predsednik, danes začne veljati ta uredba in prav zato smo tudi prosili, da vam to predstavimo na današnjem sestanku. Državam članicam smo že pojasnili, da gre pri tej uredbi za uredbo, ki nosi veliko priložnosti, ampak parlament morda še ni eh, slišal vseh teh podrobnosti in prav zato vam želim to danes predstaviti. Čisto kratek bom, ker vem, da je ura že pozna in da je bil danes dolg dan. Izvoz agroživilskih izdelkov v tretje države je danes zelo dober, boljši kot kadarkoli prej. Namreč še nikoli nismo toliko izvažali. Če si ogledate rdečo linijo, to so izvozi letošnjega leta. Zaradi ruskega embarga smo se naučili, da moramo diversificirati naše izvoze. Uredba, ki bo začela veljati danes, pa nam prav to tudi omogoča. To smo storili v preteklosti, sprejeli smo namreč kar nekaj programov. Države, ki jim je to najbolj koristilo, so Italija, Grčija, pa še tudi različni programi za Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Polsko, Španijo. Poslanci iz eh, držav, ki jih nisem omenil, naj se sestanejo z svojimi organizacijami in eh, to preverijo. Največ se financira sadje in zelenjavo, mlečne izdelke, vino, eh, izdelke z geografsko oznako in ekološke izdelke. V prihodnosti pa želimo financirati promocijo izven Evropske unije. To je torej uredba, ki bo začela veljati danes. Parlament jo je potrdil lani in uh, potrdili bomo tudi vse delegirane in izvedbene akte. Ti so včasih problematični za odbor Agri, ampak tukaj ni bilo nobenih težav, vse je bilo potrjeno in objavljeno, seveda z vašim strinjanjem. Uredba, kot sem že povedal, začne veljati danes. Tukaj vidite, kaj je v tej uredbi novega. Na levi strani vidimo dodano vrednost izvozov imamo letni program. Želeli smo povišati promocijo in promocijske kampanje v tretjih državah. Poleg tega smo želeli večjo sodelovanje z zasebnim sektorjem, več multiprogramov eh, z večjimi deležniki. Poleg tega pa je tudi stopnja kofinanciranja sedaj veliko višja. Drugič, nova uredba razširja področje uporabe tako, da so tukaj tudi drugi upravičenci. Več izdelkov lahko sofinanciramo. Poleg tega smo dali več pomena izvoru izdelkov in določenim znamkam. Na desni strani pa vidite, da bomo sodelovali tudi z zasebnim sektorjem države članice so eh, zagotovile tudi nacionalno sofinanciranje, vse skupaj bo poenostavljeno, imamo tudi agencijo v Luksemburgu, ki nam bo pomagala, na voljo pa je tudi več denarja do 200 milijonov evrov letno. Nova uredba omogoča sofinanciranje za več izdelkov, kot sem že povedal. Skoraj vse razen tobaka lahko sofinanciramo. Tudi, eh, naprimer, predelane izdelke, eh, pivo, čokolado in tako naprej. Sofinanciramo lahko tudi eh, izdelke z geografsko oznako, celo alkoholne izdelke, potem vina z preprostimi programi, multiprogrami in tako naprej. Imamo tudi določbe za kmetijske izdelke in eh, izdelke iz ribogojstva. Potem pa imamo posebne določbe tudi za ekološke izdelke in izdelke z geografsko oznako. Kdo lahko predlaga v okviru tega programa določene predloge? Trgovinske organizacije, države članice, pa tudi javne ustanove, ki so zadolžene za promocijo kmetijskih proizvodov. Tale prosojnica bo všeč gospodu Dorfmanu. Tukaj na levi imamo namreč eh, primer projektov, ki jih že financiramo. Evropsko mleko je zeleno, to je projekt med Italijo in Avstrijo, na desni strani pa imamo projekt sodelovanja med Francijo in Španijo. Torej gre za sodelovanje namenjeno izvozu kivijev. Še nekaj ukrepov, ki obstajajo, na voljo so za ena do tri leta preprosti programi ena država članica, multiprogrami pa so takšni, ki jih izvaja več držav članic v sodelovanju. Komisar Hogan želi nadaljevati z gospodarsko diplomacijo. Najprej sta na vrsti Mehika, Kolumbija in Japonska. Želimo namreč več izvažati v te države. In še za konec finančna sredstva, zelo pomembno, torej kako bomo razdelili denar. Ponavadi komisija znižuje finančna sredstva, zdaj pa smo jih povišali. Namreč 30 milijonov več je na voljo in sicer predvsem zaradi um, cen, zaradi uh, eh, prašiče kuge, to je pod tretjo točko. Tukaj imamo 30 milijonov več za sektor mleka in svinine. O tem razpravljamo že več mesecev in eh, veliko denarja bo šlo tudi za tretje države, ZDA, Kitajska in tako naprej. Torej, tukaj gre za indikativni seznam. Prvo leto bomo imeli 111 milijonov evrov, ki jih lahko porabimo za promocijo izvoza evropskih izdelkov. No, tukaj bom tudi zaključil, ampak če povzamem, Gotovo bomo prejeli veliko zahtevkov z vseh strani Evrope, da bomo spodbojali izvoz njihovih izdelkov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Upam, da sem lahko dobro pripravil informacije o teh novih urodih, ki jih omogoča ta uredba. Prosim, da o tem obvestite vse, ki jih to zanima, namreč gre za uredbo, ste, o kateri ste se odločali tudi vi. Najlepša hvala. Gospa Garcia. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero felicitar al señor. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi kolegu iz komisije za to predstavitev. Naj vas spomnim še enkrat, da je romunski premijer, komisar Čološ, tudi veliko prispeval k tej uredbi. Na ta način so se vse tri inštitucije dogovorile o končnem predlogu, seveda pa uh, smo določene stvari tudi spremenili. In še enkrat se zahvaljujem komisiji eh, za to, da ste danes tukaj, pa tudi za to, da ste bili vedno na voljo, da smo še kaj spremenili, ko smo našli kakšne težave, da smo se skupaj dogovorili o tem. Torej, odpravili smo vse težave, ki so nas skrbele. V mojem uradu sem prejela veliko dopisov strani proizvajalcev, ki jih je skrbelo glede geografskih označb in podobnega in upam, da smo to uspeli rešiti, ter da bo uredba uspešna. S tem denarjem lahko diverzificiramo naše izvoze in ko se zgodi kakšna krizna nepričakovana situacija, tako kot ta ruski embargo, lahko vidimo, da na ta način to ne bo škodilo našemu izvozu. Torej, če eh, diverzificiramo tudi tržišča, na katera prodajamo naše izdelke. Upam, da bo imel komisar Hogan veliko uspeha pri promociji naših izvozov v tretje države, pa tudi naših izdelkov z geografskimi označbami. Razpošljite dopise, elektronsko pošto vsem, ki jih to zanima, tako da bodo vse organizacije, ki jih to zanima, lahko prejele sredstva in eh, nadaljevale s promocijo. Na ta način bomo gotovo ustvarjali tudi delovna mesta v naših proizvajalskih regijah. Gospod Orfan, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da so to dobre novice za kmetijstvo v Evropi tako kot se tržišča razvijajo, mislim, da moramo postati veliko bolj napadalni in eh, zagotoviti, da se naši izdelki prodajajo v tretjih državah po dobrih cenah. Gospod iz komisije je prej povedal, da so kakovostne oznake tudi del te uredbe. Poleg tega tudi oznaka izdelki iz gorskih regij zelo lepo ste predstavili to uh, idejo o evropskih gorskih izdelkih. Žal je gora, ki je na tej fotografiji v Švici, ampak mislim, da lahko to še tudi popravimo. Imam pa vseeno eno vprašanje. Namreč trenutno smo imeli eh, določeno razdelitev denarnih sredstev med uh, skupnim trgom in eh, za torej sredstva, ki so bila namenjena za tretje države. Kako se je to spremenilo? Do kakšnega razvoja bo prišlo? Zanima me, ali morda veste, kako bo potekala podpora programom, ki se izvajajo izven Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Aguilera, izvolite. Gracias, Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, to so res dobre novice. Mislim, da je to dobra priložnost, ki so nam jo ponudili in ki jo moramo tudi izkoristiti. Tukaj eh, je na voljo veliko finančnih sredstev, celo več, kot smo pričakovali in prav zato moramo sedaj razširiti informacije o teh programih. Zahvaljujem se gospodu Ramu, pa tudi svojim eh, kolegom in poročevalcem v senci, ki so z mano eh, pripravljali to mnenje. Skupaj smo delali na tem in mislim, da smo bili uspešni, ampak vseeno imam še dve vprašanje. Prvič. Gospod Hogan je že govoril o teh eh, misijah gospodarske diplomacije. Ne vem točno, kako ste se izrazili glede tega, ampak eh, govorili ste o določenih državah, o specifičnih državah. Zanima me, ali bodo podjetja, ki jih je komisija povabila, prejela nekakšno specifično kampanjo strani komisije. Tukaj gre za prioritetne države, ki ste jih omenili in eh, podjetja lahko gredo tja tudi sama, če to želijo. Zanima me, kako si predstavljate, da bo to urejeno. Torej, še enkrat, kar se tiče diplomatskih misij, ki naj bi vzpodbujale trgovanje. In drugo vprašanje, ta oznaka za izvor proizvodov, geografske oznake in tako naprej. Mislim, da imamo tukaj finančna sredstva za promocijo teh izdelkov. In ta denar je dodaten denar, ki ga lahko dobijo tudi, če že obstajajo drugi programi, torej če izdelki že prejemajo finančna sredstva iz drugih kampanj in drugih projektov. Je to res? Upam, da ne bo nobene neskladnosti med tem programom in drugimi programi. Torej, če nekdo zaprosi za finančne sredstva, jih lahko pač prejme. Upam, da tukaj ni nekompatibilnosti z eh, tem programom in programom za izdelke z geografsko označbo. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil komisiji za to predstavitev. Imam dve vprašanje. Prvič, videl sem, da smo imeli preglednico eh, na zaslonu in zanima me, kaj eh, komisija meni o tej novi politiki oziroma eh, novo oblikovanji eh, politiki, naprimer na področju izvoza. Na to pa še kakovostni proizvodi. V prejšnji razpravi smo govorili o znaki gorskih proizvodov. Te zadeve obstajajo, ampak niso dovolj znane med potrošniki. V odboru za kmetijstvo smo že večkrat dejali, da mora komisija pripraviti eh, kampanjo ozaveščanja ljudi, tako da bodo ljudje lahko eh, prepoznali oznake, različne geografske označbe, eh, ekološko pridelano, gorski izdelki in tako naprej. Te oznake lahko zagotovijo veliko dodane vrednosti, še posebej, če jih poznajo ljudje, Eh, ljudje v urbanih središčih, ki trenutno takšnih oznak ne poznajo dovolj. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Predstavnik komisije lahko sedaj odgovori na vprašanje. Hvala. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospe poročevalki, brez nje namreč eh, danes ne bi mogli predstavljati te urepe. Gospod Dorfman, ja, vidimo, da so trendi takšni, da ljudje investirajo izven Evrope in ne v Evropi. Tudi v trenutni zakonodaji smo videli velik trend, da evropske evropska podjetja diverzificirajo svojo proizvodnjo eh, kljub temu, kljub tej zakonodaji. Ko, bomo, ko bo sedaj veljavna nova zakonodaja, bodo naša podjetja vredno več izvažala, tako da bodo tudi začeli osvajati nove trge. Tukaj gre za klasične trge, kot naprimer eh, Kitajska, ampak tudi novi trgi, naprimer Jugovzhodna Azija, Bližnji vzhod in ne pozabimo niti Afrike. Gospa Aguilera, kar se tiče gospodarske diplomacije, no to je posredno povezano. Namreč gospod Hogan bo obiskal Mehiko, Kolumbijo, potem pa tudi Kitajsko in Japonsko. Tam želi odpreti dodatna tržišča. Določeni predstavniki podjetij se mu bodo na tem potovanju tudi pridružili. Nekatera podjetja že morda delajo v Kolumbiji ali. Eh, Mehiki ali pa si tam šele želijo delati. Tudi MSP-ji so eh, pokazali zanimanje za to, da bi izkoristili gospodarsko diplomacijo. In drugič vprašanje glede podpore za eh, izdelke, ki imajo določeno, določen izvor in podporo, ki jo ti izdelki že dobivajo. Torej, tukaj ni nobene neskladnosti, tako da lahko izkoristijo oba programa. Gospod Data, ja, prav imate. Prosim vas za pomoč. Zanima me, kaj lahko vi storite, naprimer v Franciji in kje drugje, namreč ta uredba je polna priložnosti in eh, državljani morajo razumeti, kaj vse jim ta uredba ponuja. Gospod Hogan je pripravil različna sporočila za javnost, obiskal eh, različne države, ampak to ni dovolj. Vi poslanci morate razširiti to sporočilo, tako da bo čim več ljudi izvedelo za te priložnosti. In še za konec, eh, ja, strinjate se glede logotipov. Tudi tukaj imamo nekšne, nekakšne pozitivne uh, spremembe. Logotipi niso več opcionalni, ampak morajo biti objavljeni, torej logotipi, ki so omenjeni v uredbi. Uh, Upamo, da bomo na ta način povečali ozaveščenost, namreč veliko ljudi ne razume logotipov. Upamo torej, da bo več ljudi izvedelo za njih in da bo to resnično pomagalo pri promociji. Hvala. Zapališ mi porządek punktov meritoričnih. Bardzo... Najlepša hvala. Torej, mislim, da smo obdelali vse vsebinske točke na dnevnem redu. Najlepša hvala. In veseli me, da so to novice, ki jih slišimo ob koncu dneva. Dobro je, da se bo ta program začel izvajati. Najlepša hvala. Seveda čestitamo eh, komisiji in poročevalki. Če ni drugih komentarjev, potem mislim, da lahko sprejmemo tudi informacije, ki smo jih prejeli od koordinatorjev in danes je naš zadnji sestanek letos. Kmalo bo tudi eh, zabava s kokteili tukaj eh, v tej stavbi na tretjem nadstropju. Morda bi bilo dobro, da se spomnimo tudi preteklih dogodkov. Ko smo začeli z izvajanjem reforme, se nam je zdelo, da bomo imeli manj dela, ampak v bistvu je, bila, je bilo to leto precej intenzivno. Sprejeli smo veliko poročil, predvsem kar se tiče zootehnike. Tukaj eh, gledam predvsem gospoda Dantana, pa tudi gospod Aguilera. Zadolžena sta bila namreč za eh, zdravljenje Obravnavali smo tudi kloniranje in se o tem pogovorili za komisijo, sodelovali smo z odborom Envi in to prvič. Pa še nekaj, kar je potrebno omeniti. Poročila, ki jih je pripravila gospa Paulsen. Ta je sedaj zapustila naš odbor, ampak eh, vseeno je opravila veliko dobrega dela tukaj. Obravnavali pa smo tudi vprašanja, kot je ekološko kmetovanje. To je zelo pomembna tema, ampak včasih predvsej kontroverzna. Druge teme, ki smo jih obravnavali, so vključevale teme gospoda Hojslinga, naprimer schema šolskega sadja in zelenjave obravnavali smo tudi inženiring, raziskave. Gospa McIntyre je prevzela ta dosje. Poleg tega pa smo obravnavali tudi zaščito rastlin. Ne na zadnje smo prisluhnili tudi poročilu gospoda Nikolsona glede strategije za mleko. Vemo, kakšna je situacija na trgu in uh, Pregledali smo tudi strategijo za gozdarstvo. Torej, mislim, da smo nasplošno predelali celo paleto tem in vprašanj. Proizvodnjo živil, mednarodno trgovino, sporazum TTIP. Gospod Nikolson in De Castro sta bila tukaj zelo aktivna. Torej, kot vidite, smo opravili zelo veliko dela. zadnji dve leti sta bili za kmetijski sektor precej zahtevni. Situacija kmetov ni bila preprosta, predvsem zaradi embarga, seveda pa tudi zaradi uh, preklicanih mlečnih kvot. Seveda pa smo morali iskati tudi nova tržišča za naše izdelke. Tukaj smo dobro napredovali. V tej predstavitvi na koncu ste videli, kako rdeča črta neprenehoma raste in torej to je dober znak. Situacija ni bila preprosta, ampak pripravili smo dodatne ukrepe. Pred nami pa je seveda še veliko izzivov. Rad bi se zahvalil vsem, ki so prispevali k delu našega odbora. Samo pomislite, koliko dela smo letos opravili. Gospod De Castro je obravnaval Expo, tudi to je pomembna tema. Poleg tega pa smo razpravljali tudi, kako ustvariti nova delovna mesta v kmetijstvu. Naša mnenja so se včasih razhajala, ampak takšno je pač naše delo. V razpravi vedno pride do tega, da se mnenja krišejo in eh, lahko se zgodi veliko zanimivega. To odraža raznolikost sestave parlamenta in našega odbora. Rad bi se zahvalil tudi sekretarijatu in eh, vsem, ki nam pomagajo, našim asistentom, pa tudi vsem gostom, ki so se udeležili naših sej ter nam pomagali pri izvajanju našega dela, pa tudi tistim, ki so služili kot stik za drugimi inštitucijami ter nevladnimi organizacijami, za katere je naše delo pomembno. Torej, najlepša hvala vsem skupaj. Želim vam veliko uspeha, pa tudi vesele praznike, vesel Božič. Vidimo se naslednje leto. Lahko torej sedaj zaključimo s sestankom ali pa je še kaj na dnevnem redu. Jozef Sojl. A jaz, o, o, vidiš, vidiš, jak še smo imamo, jaz se počutim nekom. Ja, seveda. V četrtek imamo še en sestanek odbora in to skupaj z Envi in Deve ob devetih. Oprostite, ampak eh, tega verjetno ne bi povedal pred eh, obima drugima odgovoroma, tako da sem želel vseeno ob zaključku povedati nekaj prazničnih besed. Upam, da se boste odeležili tega dogodka ob mednarodnem dnevu prsti. Mislim, da namreč ne bi bilo prav, če ne bi prišli na ta sestanek odbor Agri za kmetijstvo seveda ve, kako pomemben je, eh, kakšen je pomen prsti. Torej ob 39. v četrtek se prosim odeležite tega sestanka in hvala, da ste me še enkrat spomnili na to. Še kaj? Ne. Prav potem pa mislim, da smo zaključili z današnjim sestankom. Sedaj se lahko odpravimo na koktejle v tretjem nadstropju ob 6.30 minut. Upam, da se nam pridružite. Hvala.